Zato prosimo, da ta druga različica ne bo prazna, da bo imela vse, določeno vsebino in vemo, da predlog komisije lahko izboljšamo in ga tudi moramo izboljšati. V odboru za zaposlovanje govorimo predvsem o štirih točkah. Uložili smo 16 predlogov sprememb, vendar pa bi rad omenil teh, te štiri točke. Prva točka. Ni logično, da v direktivi o obravn, enaki obravnavi prepustimo državam članicam bistvene vidike zaščite. Res je, da ima vsaka država članica svojo posebno situacijo na trgu dela, vendar pa zahtevamo, da imamo sklop mini, minimalnih pravic in da tega ne prepustimo presoji držav članic. E, zato imamo tukaj kar nekaj predlogov sprememb. V prvem predlogu sprememb govorimo o napotenih delavcih. Če delavec, ki je priseljenc, je napoten v drugo državo članico, ne sme priti do nobenih razlik med obravnavo v primerjavi z državljanom Evropske unije. Zato prosimo komisijo, da to razloži v obrazložitvi in da eksplicitno pove, da bomo tukaj spoštovali enako obravnavo napotenih delavcev, ne glede na to, kakšna je njihova narodnost ali državljanstvo. Drugi predlog spremembe se nanaša na 12. člen točko B. Gre za predlog spremembe 8 v našem primeru. Ne smemo kršiti enako obravnavo, ko gre za eh, davčne zadeve, ko gre za, če imajo te status zakonitega priseljenca. Torej imajo enake pravice in dožnosti, ko gre za davčne prispevke, ko gre za zakonito bivanje oziroma stalno bivanje v Evropski uniji. Te priseljence je treba enako obravnavati. In tretje vprašanje. Tudi tukaj gre za zelo pomembno vprašanje v našem predlogu spremembe številka 12. Ko priseljenc gobi svoje delovno mesto, ni logično, da prosi, torej, da nima pravice sodelovanja v sindikatu. Dovolj je že, da izgubi delovno mesto, zato ni prav, da država članica odzame pravico do združevanja v sindikatih. In še kot zadnja točka gre za bistveno vprašanje in to bo verjetno odločilno za končno stališče. Gre za predlog spremembe številka 13. Ko priseljenec zaposleni izgubi delovno mesto, ne sme izgubiti svojih socialnih pravic. Ta delavec mora imeti še vedno pravice do zdravstvene oskrbe, do pravice za druž njegove družinske člane, do nadomestila za brezposenost, torej ohraniti morajo vse svoje socialne pravice. Zato se nam zdi zelo pomembno, da ohranimo te pravice, ki so pomembne za to, da zadovoljimo načelu enake obravnave. Če se želimo boriti proti nezakonitemu priseljevanju, če delo na črno, potem moramo priseljencem dati enake pravice, razen ko gre za zelo dobro argumentirane primere. Če ne bomo zrušili vsa upanje in pa seveda škodili našemu načelu enake obravnave. Najlepša hvala, gospod Cerka. Sedaj bomo dali besedo najprej predsedstvu, predstavnikom predsedstva, potem pa komisiji. Izvolite. Predstavnik španskega predsedstva, gospod Duenjes. Najlepša hvala, gospod predsedujoči predsedstva tukaj nima kaj dosti pripomp. V primeru s tem, kar smo že povedali v odboru sedaj, je pomembno za nas, da slišimo, kakšne stališče parlamenta o tem dokumentu. Vsi vemo, kakšno je stališče v teh dveh odborih. In stališče v svetu je že dobilo večinsko podporo to besedilo je precej različno od besedila, ki ga je komisija predstavila leta 2007. Mislim, da so v tem odboru poslanci zelo dobro razumeli kompleksnost tega vprašanja. Podaril bi rad samo, da namen te direktive ni le ta, da damo enake pravice priseljencem, zaposlenim priseljencem, zakonitim priseljencem kot našim državljanom, ampak da vsi zaposleni imajo enake pravice, ne glede na to, iz katere države prihajajo. To je zelo pomembno. svet željno pričakuje stališče parlamenta za to, da se lahko nam odzovemo. Najlepša hvala. Komisija, prosim, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pour... Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše dobre predstavitvi in za to, da ste povdarili da v teh dokumentih dodamo še prilogo, ki ima informativen značaj. To je zelo pomembno. Kot je povedala že gospa poročevalka, gre za ključni predlog za to, da progresivno zgradimo skupno politiko za priseljevanje. Te dodatni dokumenti morajo biti zgolj informativne narave. Upamo, da bomo lahko sprožili pogajanja, ki trajajo že nekaj let na podlagi predloga komisije. Če upoštevamo predloge parlamenta in pa tudi spremembe v besedilu, preden je predsedstvo prevzela Španija, kot je gospa Matijo že povedala, potem imamo zelo široko področje uporabe. Zato bomo dosegli sporozum na zelo širokem področju, torej da ne pokrimo, pokrijemo samo tiste, ki so vložili prošnjo za enotno dovoljenje, ampak pokriva vse zakonite priseljence v Evropski uniji. Radi bi videli, da dosežemo sporozum v prvi obravnavi. Mislimo, da je to zelo dober trenutek, zato imamo novo pogodbo ki omogoča soodločanje na tem področju. To pomeni, da lahko parlament sodeluje pri sprejemanju odločitev. Upamo, da. Pričani smo, da bomo s tem dobili dodano vrednost. Imamo tudi program na tem področju, štokonski program v svetu, ki je zelo veliko potezen, ko gre za zakonito priseljevanje. Cilj tega programa je, da bi do leta 2014 izdelali kodeks za priseljevanje, ki bi moral odpraviti razlike v obravnavi priseljencev. Kot je že povedala tudi gospa Malmström, imamo dva predloga, ki jih bomo pripravili do poletja, ko gre za sezonske delavce in pa tudi napotene delavce. Ta dva predloga bosta obravnavala pogoje za vstop, kar bo zelo pomembno. Predlog o enotnem dovoljenju je mejnik pri tem, da se pomikamo proti širšemu evropskemu prostoru za priseljevanje. Tukaj smo opravili zelo velik napredek, tega ni, ni moč spregledati. Komisija želi spodbujati sodelovanje med parlamentom in svetom. Želimo si, da bi namreč ta dokument bil sprejet že v prvi obravnavi. Najlepša hvala. Nekateri poslanci so prosili za besedo. Gospa Plikevišute ima besedo noriu padėkoti najlepša hvala rad bi se zahvalil rada bi se zahvalila gospe Matiju za pripravljen dokument prepričana sem da bomo dosegli dogovor z odborom za zaposlovanje kot so tudi svetom prepričana sem da bomo dosegli dogovor v prvi obravnavi 29. člen Lizbonske pogodbe določa, da mora Evropska unija oblikovati skupno politiko za zaposlovanje. S tem pa moramo zagotoviti, da so pravice zakonitih priseljencev enake kot so pravice državljanov Evropske unije. podpiram poročevalko, ko pravi, da se bomo s tem lahko bolj učinkovito borili proti nezakonitemu priseljevanju in delu na črno. Če lahko zagotovimo ta sistem enotnega dovoljenja, bomo zmanjšali administrativno breme za državljane tretjih držav. Sem poročevalka v senci in rada bi podala nekaj pripomp. Najpomembnejše vprašanje je vprašanje sezonskih delavcev in njihovo izključitev iz področja uporabe. V tem trenutku nimamo pravnih aktov, ki bi urejali situacijo sezonskih delavcev in njihovega statusa. Slišali smo že vrsto razprav na to temo. Komisija nam je obljubila predloge z tega področja. Razprave potekajo že od leta 2007, vendar pa posebnih predlogov še nimamo. Tretji del tega dokumenta, o katerem razpravljamo, govori o enakih pravicah Tukaj piše, da moramo zagotoviti minimalne standarde in da morajo ti veljati tudi za sezonske delavce. Enake pravice in njihovo spoštovanje je pomembno za vse, tudi za sezonske delavce. Imam nekaj vprašanj za gospod poročevalko. V zvezi s pravicami beguncev in njihovo vključitev v to direktivo. Zanima me, če mi lahko razložite predosebne številke 28 in to, zakaj menite, da ni treba vključiti beguncev v področje uporabe te direktive. Potem imamo še vprašanje v zvezi s predlogom spremenja številka 52 v 29. členu Lizbonske pogodbe je določeno, da moramo izpolniti določene pogoje za zaposlovanje eh, državljan tretji držav. Zanimam, seveda razumem vaše stališče, vendar pa bi rada slišala še kaj več v zvezi s tem predlogom svojim. Gospa Bockurt, izvolite. Thank you. Um, Najlepša hvala. Imam eno kratko vprašanje v zvezi z eh, pravicami za dovoljene za bivanje in delo. Zanima me, kako lahko vključimo tiste državljane tretjih držav, ki so najprej vstopili v Evropsko unijo za to, da bi študirali in ali pa za primer um, ponovne združitve družine. Kaj ti razumem, da nekdo najprej vstopi v Evropsko unijo za to, da študira, potem pa si poišče delovno mesto. Torej, zanima me, kakšno je vaše mnenje za partnerja nekoga, ki zakonito biva v Evropski uniji. Bi temu dodelili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 zelo pomemben zakonodajni dokument. Obstaja možnost, da bi dosegli dogovor v prvi obravnavi. Rada bi opozirila na to, kar so nam povedali strani predsedstva. Ne gre za to, da damo enake pravice državljanom tretjih držav in pa državljanom tret, Evropske unije, ampak da imamo enake pravice za vse državljane tretjih držav kajti v tem trenutku nimamo enake obravnave med državljani Evropske unije. Imamo razlike med državljani starih in novih držav članic. Zato moramo tukaj biti zelo previdni. Tega, kar je povedalo predsedstvo, se mi to vprašanje zdi bistvenega pomena. Na podlagi dokumenta sveta vemo, da obstaja kompromis med državami članicami. Potrebujemo tudi obvezujoč značaj tega režima in da bi tega lahko potem izvajali v praksi. To pomeni, da bi imeli obdobje za to, da ta direktiva stopi veljavo treh let, kar se mi zdi dopustno. To obdobje bom tudi predlagala v predlogu spremem. Najlepša hvala. Gospod Jean Lambert. Madame. Gospa. Gospa Jean Lambert, se opravičujem. Gre za nedokončni proces izobraževanja. Gre za žensko različico tega imena na škotskem. Rada bi podala nekaj pripomb v zvezi s vprašanjem beguncev in pa tistih državljanov tri držav, ki so pod določeno vrsto mednarodne zaščite. Torej, zanima me, v kakšnem kontekstu enakih pravic se gibljamo, kaj tiče gre za enake pravice državljanov tretjih držav, potem bi zagovarjala to, da ta direktava ne, direktiva ne bi veljala za tiste, ki so vključeni v status mednarodne zaščite. Imamo tudi vprašanje v zvezi s socialnimi pravicami, ko gre za čezmejno vprašanje. Tudi tukaj je treba upoštevati uh, enako obravnavo. In zagotoviti, da si resnično prizadevamo za to. V prejšnjem mandatu smo gledali na to kot začasni dogovor in tam smo govorili o enakih pravicah državljanov Evropske unije in državljani tretjih držav. Zato se moramo odločiti v Evropskem parlamentu. In če si pogledamo mednarodne konvencije in konvencije mednarodne organizacije za delo, potem vidimo, da je to vprašanje enakih pravic, še posebej, ko gre za delo, zelo jasno. To je treba upoštevati, ko bomo pregledali predloge sprememb. Zelo bi obžalovala, če bi s predlogom sprememb črtali uvodno izjavo 19, kajti gre za klauzulo nediskriminacije. To je namreč zakonodaja, ki že obstaja v Evropski uniji. Če bomo to črtali, potem moramo vedeti, kakšne bodo posledice. Če bomo črtali omembo te zakonodaje, potem ne vem, mislim, da bi to še vedno veljali na, veljalo na delovnem mestu. To bomo upoštevali, ko bomo obravnavali te predloge. Moramo biti zelo jasno pri tem, kakšno je naše mnenje o tem, v kolikšni meri dobimo dodano vrednost na evropski ravni. Ko to berem, se mi zdi, da enostavno samo zbiramo tisto, kar že počnejo v državah članicah in potem temu damo samo evropsko oznako. Mislim, da tukaj resnično potrebujemo skupen pristop. Hvala lepa. Sedaj pa se vračamo k poročevalki. Prosim, gospa Matija, se želite odzvati na pripombe? Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, kje naj začnem? komisijo sem poprašala, ali so sezonski in napoteni delavci v določenem podjetju tudi zajeti v besedilo in odgovor je bil sledeč. To bomo izvedeli šele pred letnimi počitnicami, kar se beguncev tiče, pa je bil odgovor negativen. Torej, še enkrat se obračam na komisijo imeli smo predlog komisije za begunce. In zato smo menili, da ni smiselno beguncev zajeti v to besedilo tukaj. Na kaj še moram odgovoriti? Poglejmo. Združevanje družin. Zdelo bi se mi logično, da bi to omenili, kajti to so ljudje, ki delajo in v bistvu ni pomembno, ali so vključeni v združevanje družine ali ne. Mislim, da to ne povzroča težav. To so ljudje, ki lahko delajo in mislim, da ni pomembno, v kakšnem kontekstu so prispeli. Mislim, da to naj ne bi bila težava. Seveda se lahko o tem pogovarjamo, vendar pa mislim, da vsaj zame to ne povzroča težav. Nisem pa popolnoma razumela to, kar je dejala Jean. Morda ne razumem točno, kaj meni s to vodno izjavo 19. Euh. Torej, zdi se, da sem se zmotila. Če pa je še kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Gospod Serkas, bi radi vi kaj dodali? Hvala lepa. Rad bi se zahvalil za priložnost, da lahko spregovorim. Zelo bi bil hvaležen, če bi si kolegi pregledali predloge odbora za zaposlovanje. Želimo si sodelovanja z vami in če bomo imeli neformalni dialog s svetom, se bomo morali organizirati. Pozorno sem spremljal razpravo in z nekaterimi stvarmi se bolj strenjam, strenjam kot z drugimi. Na koncu koncev pa upamo, da bomo pravili dobro delo za vse evropejce, tisti, ki so tukaj in tisti, ki prihajajo k nam od zunaj. Hvala lepa. Gospa Boskurt. Samo še dodatno vprašanje o družinskih članih. Če sem prav razumela, gre tukaj samo za ljudi, ki so vstopili v EU v okviru združevanja družin in želijo delati. Tisti pa, ki ne morajo več delati, ki so starejši, naprimer, ali bo tukaj šlo za drugačne postopke? Torej, ne razumem čisto tega, te opredelitve in rada bi vas poprašala kot strokovnjakinjo. Gospa Matjo? Torej, zato gre ta enot, to enotno dovoljenje je dovoljenje za bivanje in delo. In če gre za starejšo osebo, potem tukaj ne bo šlo za enotno dovoljenje, če ne more delati. Potem ne more podati zahteve za dovoljenje za delo. Nova komisija. Okay. So Tako sedaj še komisija. Tukaj se status ne spremeni oseba lahko ostane. Komisija, pravi gospod predsednik. Prosim. Um. Hvala lepa. Naj razložim. Pogledati si moramo prvotni predlog komisije, ki ga je gospa Matju zelo dobro dopolnila. Mislim, da imamo dvoj obseg v predlogu. Najprej imamo osebe iz tretjih držav, ki prihajajo k nam in vstopajo po nacionalnih pravilih in ki lahko izkoristijo enoten postopek in dobijo enotno dovoljenje. Tukaj gre samo za delavce, tisti, ki lahko delajo. Potem pa imamo še eno določbo, vsaj tako je v predlogu, ki pravi, da če imamo tretjega državljana in oseba vstopi zaradi drugačnega razloga, naj si bo zato, ker je študent, družinski član, ali karkoli drugega. In naj si bo po nacionalnih pravilih ali po skupnostnem pravu dobijo pravico do dela, potem mora biti ta pravica zagotovljena v tem dovoljenju. Torej se ne spremeni status države članice, morajo jasno zapisati v dovoljenju, ali oseba lahko dela ali ne in pod katerimi pogoji. Torej, naprimer, partner, ki pride v EU, da se združi z drugim partnerjem, torej po skupnostnem pravu, po direktivi sveta, bo ta partner lahko delal največ 12 mesecev. Po 12 mesecih si bo država zabeležila v dovoljenju pogoje, pod katerimi ta oseba lahko dela. Vendar pa ne gre za spremembo statusa. Gre samo za to, da smo pošteni do teh posameznikov, da bodo točno vedeli, pod katerimi pogoji lahko delajo. Gre pa tudi za boljši nadzor. Kajti inšpektori za delo ali policisti, ki preverjajo osebno izkaznico, bodo vedeli, ali ta oseba zakonito dela ali ne, lahko zakonito dela ali ne. Torej, veliko je različnih vidikov, ne gre pa za spremembo statusa, gre samo za to, da zapišemo pravice, ki so že odobrene po nacionalnem ali evropskem pravu. In potem, kar se beguncev tiče, na kratko, komisija v prvotnem predlogu ni želela vključiti beguncev v področje uporabe pri tem ne pri enotnemu dovoljenju, temveč po členu 12, kjer govorimo o pravicah. Zato je odgovoren odbor za zaposlovanje. Razlog je preprost. Skupnostno pravo že imamo za begunce. In tukaj gre za minimalne standarde za državljanje tretjih držav. Gre za direktivo o kvalifikacijah. In tukaj že priznavamo zelo veliko pravic, ki jih begunci dobijo in upravičenci mednarodnega statusa. Te pravice so bolj uprit upravičencem kot to, kar je predvideno v predlogu komisije. Zato smo menili, da so pravice beguncev, ki delajo v EU, že zajete v skupnostnem pravu in smo menili, da bi šlo samo za mešanje različnih instrumentov. Hvala lepa. No Hvala lepa. Če ni nadaljnih pripomp, mislim, da to zadošča za predstavitev snutka poročila. Sedaj pa kar na naslednjo točko. Naj vas spomnim, da je rok za predloge sprememb 23. marec opovdne pri nas v odboru Libem v odboru za zaposlovanje pa je 24. marec. Tako, sedaj pa na naslednjo točko. Gre za azilni svežen, precej zapleten. Imamo kar precej pobud in naj kar na začetku spomnim, da bomo čas omejili. Zelo veliko je pobud povezanih z azilom. Najprej imamo izmenjavo mnen. Gre za točko 4, za minimalne standarde glede postopkov za priznanje ali oduzem mednarodne zaščite v državah članicah. Gre za prenovitev. Najprej gospa Guillaume, ki je poročevalka, potem predsedstvo, komisija, na koncu pa še razprava. Naj pa vas spomnim, da imamo tukaj vsaj pet pobud povezanih z azilom. In tega se moramo zavedati. Omejiti se moramo časovno. Gospa Guillaume, prosim. Um, e- Hvala lepa, gospod predsednik. Skušala bom biti kratka. Samo nekaj o kontekstu tega predloga. Prenovitev bi naj začela ponovo harmonizacijo na tem področju, ki ni bila zadosna. Do sedaj kar nekaj je področji, kjer imamo še veliko slabosti. Ena glavnih kritik, ki se pojav, ponavlja, in sicer veliko različnih organov je to izreklo, namreč, da je zelo veliko izjem, napačnih interpretacij glede tega, kaj ta direktiva vsebuje. Poskušali smo zapolniti pravno vrzel in skušali bomo tudi spremljati sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Imamo že določene predpise in ti se interpretirajo skozi sodbe sodišča. Gre za pravico do obrambe, do sprejetih odločitev sodb v razumnem roku in tako dalje. Torej, ljudje, ki zahtevajo mednarodno zaščito, bi morali imeti prost dostop do pravnih sredstev, pravico do priziva in tudi možnost hitrih postopkov. Prošnje po mednarodni zaščiti bi morale zagotoviti točno to zaščito. In lahko povem, da imamo tudi varne tretje države. To je eden od konceptov, s katerimi se srečujemo in prav tako bomo imeli sezname držav članic. Tako bomo lahko premustili nekatere nedoslednosti v sedanjem sistemu. Imeli bomo tudi redne preverbe držav, ki so opisane kot varne. Sedaj pa kritike. Tri glavne točke imamo. Najprej gre za zelo zapleteno besedilo, temelji na direktivi iz leta 2004, ki je že predvsej zapletena, sama ta direktiva. In na prvem sestanku poročevalcev v Senci smo želeli izboljšati strukturo besedila pri tej prenovitvi. Seveda je to velikanska naloga, vendar pa prvotno besedilo je že rezultat kompromisa z državami članicami, ki so želeli ohraniti svoje nacionalne sisteme. Druga težava je, da je kar veliko držav članic in to ne majhnih, sovražnih, torej nepripravljenih sprejeti reforme na veliko področjih. In tukaj gre naprimer za dodatne stroške in za administrativno breme, ki se s tem povečuje. Logično je razmišljati o finančnih vprašanjih, vendar pa gre tudi za odgovornost in načela ki so v pristojnosti držav članic. Če govorimo, govorimo o azilnem trgu, potem se moramo izogniti vsakršni možnosti, da bi bil sistem neučinkovit. Gospod predsednik, omenili ste, da gre za besedilo, ki je del širšega svežnja. Gre za pet različnih besedil. Vsako besedilo pa je pomembno tudi posamično. To besedilo je zapleteno, vendar pa je ključnega pomena, če želimo doseči horizontalni pristop pri celotnem svežnju in morda bi tudi svetem komisija lahko pomagala pri tem. Morda bom kasneje navedla še več podrobnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Burgos, v imenu predsedstva. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjamo se s poročevalko, da je ta direktiva bistvenega pomena za sistem azila Gre za ključno direktivo, ki je v središču celotnega sistema. Gre namreč za način priznavanja jamstev in pravic prosilcev za azil. Komisija je tukaj predlagala zelo pozitiven zakonodajni predlog. Temu se bomo posvetili v svetu kot tudi stališču parlamenta. V svetu smo že imeli politično predstavitev, čeprav je šlo zgolj za splošno izmenjavo mnen. Imamo dve načeli, ki bi jih lahko tukaj izuščili. Ministri si želijo, da bi imeli pravice in jamstva na visoki ravni, kot je to potrebno v Evropski uniji in v državah članicah. Istočasno pa želimo, da bi postopek bil učinkovit, da ne bi prišlo do administrativnega bremena, ki bi lahko oviral hitro reševanje prošen. Kot tudi, da ne bi predstavljali vabo za tiste, ki želijo zlorabiti sistem. To sta dve sporočili, ki smo jih lahko lahko povdarili, glede tega, kar smo slišali v razpravah v svetu. Z tehničnega vidika pa smo že organizirali tudi seje delovnih skupin v svetu, še nekaj jih bo. Jasno je, da v svetu stališča kot takšnega še ni, zato bomo porabili kar precej časa, kot tudi za dogovor s parlamentom. Vendar pa je pomembno, da bo dogovor med tremi inštitucijami primeren. Torej ne bomo govorili v imenu predsedstva, ampak se bomo predvsem prizadevali za dogovor s parlamentom. V prvih tehničnih razpravah smo videli, da so vprašanja, ki jih je že omenila gospa poročevalka, zelo pomembna, kot so možnost pritožbe in tako dalje. To bomo zelo podrobno pregledali na tehnični ravni v svetu, zato da bomo lahko oblikovali stališče. Nasplošno pa si prizadevamo za tesno sodelovanje in da bi z Evropskim parlamentom čim prej dosegli dogovor. Gracias. Hvala lepa. Comisión, por... Predstavnik komisije, prosim. Si. Senjora Martini. Gospa Martini. Uh, Hvala lepa. Veliko nas je, zato smo tukaj na sredini. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Gijom. Imeli smo kar nekaj sestankov, zato da bi zagotovili pravo smer tega poročila, da bi okrepili pravila na evropski ravni in da bi dosegli enako obravnavo na področju azila. Želimo si visokih standardov. Zato smo zelo veseli podpore. Vendar pa moramo priznati, da je to ambiciozno besedilo in pogajanja ne bodo enostavna. Kar se treh težav tiče, ki jih je gospa Gijom izpostavila, najprej gre za zapleteno besedilo, tega ne moremo zanikati in mislim, da je gospa Gijom tudi navedla razloge, zakaj je obstajajo že težave, ki so v besedilu samem in to smo podedovali iz prejšnjega besedila. O tem vprašanju smo se pogovarjali že na sestanku s poročevalci v Senci in zamisel o prestrukturiranju besedila je bila podana kot ena od možnosti, vendar pa o tem je razmišljala tudi komisija. Je pa res, da v trenutni direktivi imamo pozitivne elemente in te želimo ohraniti. Nismo želeli tvegati ponovnega odprtja razprav o vsaki posamezni točki, kar bi lahko ogrozilo tudi te pozitivne elemente. Tako da smo se odločili, da bomo ohranili te pozitivne elemente in da bomo delali na obstoječem besedilu. In zato tudi ta kompleksnost besedila. Seveda smo na voljo za vsakršen tehnični sestanek, da razložimo vprašanja. Smo pa pripravljeni tudi na poenostavitev besedila in na, za pojasnila, kjerkoli bo potrebno in bo to v pomoč. Druga točka. Države članice si ne želijo reform. Slišali smo strani predsedstva, smo v začetni fazi pogajen. Gotovo ta pogajanja ne bodo enostavna tudi glede prvega besedila niso bila pred petimi leti. Vendar pa osebno sem opazila konstruktiven duh v državah članicah. Mislim, da je v interesu vseh, vseh držav članic, da bi imeli standarde, ki bodo enaki. Da ne bo šlo za azilsko loterijo, kot je dala gospa Gijom, morda sama tega ne bi uporabila, vendar pa v bistvu gre za to. Gre za razlike med državami članicami. In mislim, da si teh ne moremo privoščiti, kajti to spodkopava duh zaupanja, ki mora obstajati med državami članicami na področju azila, če si želimo skupnega enotnega evropskega sistema. In potem, kar se pristopa do svežnja tiče. Da, pogovarjamo se kar nekaj stvarih ob istem času. Nekatera vprašanja so horizontalna in jih moramo obravnavati dosledno. Komisija pa se je trudila, da bi bili resnično dosledni pri naših predlogih. In to smo želeli zagotoviti tudi v razpravah v svetu trenutno predsedstvo in prihodnje belgijsko sta zavezana k temu, da bosta nekaj teh vprašanj analizirali skupaj, da bomo zagotovili doslednost. Mislim pa, da bo tudi parlament premislil o teh horizontalnih vprašanjih za to, da bi zagotovil doslednost in usklajevanje pri vseh vprašanjih. Ta pristop seveda pozdravljamo in pri teh dosejih je izredno pomembno, da zagotovimo dober dialog med različnimi poročevalci, različnimi političnimi skupinami, da bi na koncu dosegli skupno stališče in sprejeli skupen pristop, saj bomo tako izboljšali doslednost celotnega sistema. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa razprava. Naj vas spomnim, da smo omejeni, časovno omejeni, tako da bodite kratki. Imamo pet pobud v tem azilnem svežnju. Najprej gospod Holmajer. Holmajer, prosim. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi tema v Evropskem parlamentu ni nova in jasno je bilo, da bomo imeli veliko vprašanj iz stokholmskega programa o tem mandatu na dnevnem redu. Veliko je stvari, kjer težav nimamo, kjer smo lahko stvari hitro razrešili ali jih bomo, kot je tudi urad za podporo azilo Eurodak. Vendar pa kar nekaj je še vprašanj ki jih moramo združiti dosledno v enem predlogu. Gre za to, da imamo tri različne direktive. Najprej za minimalne standarde za sprejem, potem azilni postopki in tretja stvar je kvalifikacija za azil. Vse te so povezane in besedila, ki jih imamo. In tukaj bi nasprotovala gospod Martini, niso ti predlogi niso dosledni. Imamo kar precej nejasne pravne termine, ki še niso razjasneni in ki bomo morali pojasniti. V različnih direktivah imamo torej pojme, ki se nanašajo na isto skupino oseb, pa niso enotni, so različni in to ni v redu. Ta terminologija mora biti bolj jasna ko govorim o teh osebah, imamo vtis, da so pojmi in opredelitve takšne, da bi lahko to skupino oseb razširili. Imamo pa že minimalne standarde, ki smo jih sprejeli v prvi obravnavi, ne vemo pa še, na koga se to točno nanaša. Kajti šlo je za razširitev po mojem te opredelitve. Potrebujemo bolj strukturiran pristop in to pomeni, da bi horizontalne teme prepoznali in jih tudi enotno opredelili. Odstraniti moramo protislovja, potem pa resnično se lahko pogovarjamo o podrobnostih. Še nečesa ne morem sprejeti, da predstavnica komisije pravi, da v bistvu si ne želi prestrukturiranja parlament pa bi to moral predlagati. To se nam vsebinsko zdi pomembno in pravilno. Torej, želim si imeti bolj jasen, dosleden predlog, kjer bi točno vedeli, za koga gre. Nimamo doslednega pristopa, imamo zelo zapletena besedila, ki se sklicujejo drugo, drugo na drugo in zato tu tudi ni berljivo in tudi ni posem jasno. Zahvaljujem se poročevalki, da se že sedaj trudi za to, da bi delovanje poročevalke in različnih političnih skupin bolje usklajevali. Še nekaj? Za konec. Poročevalka pravi, da gre za načela in odgovornost v teh direktivah. Tudi sama sem tega mnenja, vendar pa poznam svet in države članice in vem tudi, da je izvajanje in finančna izvedljivost tudi pomembna. Vsi imamo veliko želja, vendar pa konec koncev mora to biti tudi izvedljivo, tako upravno kot finančno. In zato se moramo spustiti bolj na realna tla in si ne vedno samo olajšati delati. Zato mislim, da imamo pred nami zanimivo razpravo in o tem bomo morali intenzivno govoriti. Tudi to direktivo, pri kateri sodelujemo, kako bi naj ta direktiva izgledala. Hvala lepa, gospa Hennis Plašert. Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. nekaj težav imamo s tem, kar imamo pred sabo. To je predvsej obsežen svežen. Lahko razlikujemo med pogoji za priznanje in kvalifikacije in tako dalje. In če se sklicujemo na vse te postopke, potem naj ponovim to, kar sem že dejala. Pravzaprav nimamo logičnega vrstnega reda vendar pa tako pač je. Zauzemala bi se za to, da bi vse skupaj spremenili, da bi našli neko novo strukturo. Horizontalni pristop bi moral biti bolj pomemben. Komisija bi morala narediti pregled vseh pravnih definicij in opredelitev vseh predlogih. Potem Če bi dosegli dogovor o tem med parlamentom, svetom in komisijo, bi lahko dosegli hitrejši napredek pri treh posamičnih predlogih. Torej, zato bi se zauzela. Sicer bo vse skupaj preveč razdrobljeno in bomo morali preveč iskati. Torej, horizontalni pristop je zelo pomemben. Um, uh, Sicer bomo pač resnično imeli večje težave in bomo vedno znova govorili o eni in isti stvari. Torej, ne da bi šla preveč o podrobnosti tega specifičnega predloga, podpiram, jasno podpiram poročevalko, vsi si želimo več jamstev, boljše pravice, bolj učinkovite postopke zato da se znebimo birokracije in mislim, da lahko ta cilj vsi podpremo. Vendar pa istočasno mislim, da moramo biti pragmatični in želela bi si končnega potrdila tudi glede časovnega razporeda, kdaj lahko pričakujemo to, da, bom, da bomo govorili o teh horizontalnih vprašanjih. Ste posutili? Hvala lepa, gospod Busutil. Yes, you, Hvala lepa, gospod predsednik. Ženin je dejala točno to, kar sem želel povedati tudi sam, tako da bom kratek. Podpiram njen poziv po horizontalnem pristopu, o tem celotnem svežnju. Prav tako pa podpiram tudi pristop Monike Holmajer pred njo. Če ne bomo resnično prepoznali skupnih zadev v vseh teh dosejih na horizontalen način, ne bomo dosegli napredka pri posamičnih predlogih. Mislim, da izgubljamo čas, ko se pogovarjamo o podrobnostih posameznih predlogov. Zato moramo najprej si pridobiti horizontalen, dosleden pregled na celotno zadevo. Tako da podpiram svoji kolegici, komisija nam mora pomagati prepoznati in definirati horizontalni pristop. Šele takrat bomo, ko bomo dosegli soglasje o horizontalnem pristopu, šele potem se bomo lahko pogovarjali o podrobnostih vsakega posameznega predloga. Hvala lepa. Okay, thank you. No more floors. Hvala lepa. Nihče drug? še nekdo, prosim, gospa Flotra. Madame Flotra, <laughs> merci. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila Silvi Guillaume za njeno predstavitev in za organizacijo naših sestankov do sedaj o tem predlogu. Gre za prenovitev direktive. Mislim, da ima zelo jasen pristop in obstaja tudi jasna želja, da bi standarde zaščite za iskalce azila izboljšali. In to je prav. Naš skupni cilj je zagotoviti bolj poštene postopke, ki zagovarjajo pravice tistih, ki za azil prosijo. Spomnim se kar nekaj kritik na sestanku 20. novembra v svetu na to temo. In če si ogledamo, kaj so govorili tam, potem je težko najti nekakšen skupen pristop do izboljšanja razmer na tem področju. Vse skupaj se je potrebno tolmačiti in sicer zelo na široko, če želimo videti usklajen pristop pritožujejo se nad birokracijo, nad stroški in eh, to, da bi postavili pravice iskalcev, prositeljev za azil pred pravice držav članic. Predvsej živahna je bila razprava. In eh, ta razprava ni pokazala, ni kazala na to, da si želijo izboljšanja razmer. Razmere pa morajo biti izboljšane. Na to je upozorila tudi poročevalka. Omejiti moramo posebne postopke, to je ključnega pomena. Potem zelo pomembna vprašanja so tudi povezana z vprašanjem o pritožbah. Te pravice morajo biti zagotovljene. To so ključne zadeve. In mislim, da bi stališče gospe Guillaume izboljšalo stanje prosilcev za azil. Seveda pa je težava tudi v tem, da je to predlagano v svežnju, ker imamo v svetu težave, bomo morali razmisliti tudi o tem. Veliko je različnih predlogov, doseči moramo doslednost in precej je horizontalnih vprašanj. Vendar pa to moramo jasno opredeliti. Imam pa nekaj vprašanj o tem, ali je dobro razlikovati med posameznimi fazami, v katerih okoliščinah bi naj naše delo organizirali tako. Ali bi morda to išlo iz naše razprave. Morda bi se morali s temi vprašanji ukvarjati hkrati, vendar pa se moramo bolj podrobno pogovoriti o vsakem od teh primerov, pa vseeno na horizontalni ravni. Tako bi lahko dosegli napredek in tukaj v to ne dvomim. Nadaljevati moramo z razpravami o teh predlogih in prav tako moramo naše delo organizirati tako, da bomo zagotovili, da bomo kasneje v naših razpravah, ko bomo dosegli napredek tudi v naših političnih skupinah, prišli do točke, ko bomo imeli jasne opredelitve. Ne bo šlo samo za. Šlo bo za to, da bomo imeli pravo, ki bo dosledno. Uh, uh, uh, Mislim, da je jasna potrebo po horizontalnem pristopu in zato bi organizirali okroglo mizo z mrežo Odiseus. Ta okrogla miza bo potekala 26. aprila. Prosim, da si to zabeležite v vaše koledarje. Torej 26. april ob 13. uri do pol sedmih zvečer oziroma ob treh. Od treh do pol šestih, pol sedmih bo potekala okrogla miza, ki se bo kvarjala s temi horizontalnimi vprašanji. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Hvala na kratko. Mislim, da se vsi strinjamo, da je pomembno, da smo tukaj dosledni, če prav razumem gospod Holmajer, bi rada prenovila oziroma predelala te tri predloge v enega, ampak to ni možno. Moramo upoštevati tudi pravila, obstaja mednarodni oziroma medinstitucionalni sporazum in treba je upoštevati zelo specifična pravila na tem področju kar se tiče horizontalnega pristopa, smo tu pripravljeni pomagati, ampak vsa vprašanja niso horizontalna in tu bi podprla to, kar je rekla gospa Flotra. Te trije predlogi so zelo različni, vsi so del svežnja, to je res, ampak imajo različne cilje in nekatere opredelitve so različne, ker so te razlike upravičene ker ne govorimo vedno o istih ljudeh. Torej, v določenih pogojih govorimo o beguncih, v drugih pogojih govorimo o prosilcih za azil. Torej, razlike so tam z nekim namenom in tu moramo biti zelo uh, previdni. Je pa cel kup drugih vprašanj, o katerih moramo se pogovoriti in zato bi spodbudila k temu, da to delamo sporedno. Horizontalni pristop je ena, en način, ampak je omejen tudi na določene teme. Druge, drugo vprašanje, o katerih pa se moramo pogovoriti, pa so tudi tu in moramo nadaljevati delo pri celotnem svežnju, ne pa le pri horizontalnih vprašanjih. To delo lahko opravimo usporedno in pri tem smo seveda pripravljeni pomagati in delati konstruktivno tako s parlamentom kot svetom. Hvala. Hvala, gospa Giljom. Ja, čisto na kratko. Sedaj smo res pri srčiki same zadeve in mislim, da je nekaj vprašanj, o katerih bomo še morali razpravljati v zvezi s tem besedilom. Mislim, da moramo doseči nek soglasje s svetom, kar se tiče samega načina iskanja rešitve. To seveda ne bo enostavno, ampak na to se moramo pripraviti. Hkrati pa bi moral parlament tudi ohraniti svoj položaj pri medinstitucionalnem dialogu in iskati moramo čim širši konsens. Potem pa še druga pripomba. Skušala bom kljub temu sodelovati s poročevalci v senci in z drugimi, ki želijo sodelovati pri temi. Kar se tiče samega jedra te teme oziroma najpomembnejših vprašanj. Gre za zelo kompleksno temo in rada bi se še naprej ukvarjala s tem. Slišali smo veliko vprašanj in tudi zadnjič smo slišali vprašanje o horizontalni dimenziji tega dokumenta. Seveda razumem vašo skrb in osebno nimam predlogov v zvezi s tem, kakšna naj bi bila časovnica in kako naj bi razpravljali o teh horizontalnih temah. To sem želela pripomniti. Uh, Mislim pa, da moramo še naprej iskati nek konsens z poročevalci v senci in drugimi, ki želijo tu sodelovati. Pred nami je zelo dolgo in zapleteno delo in upam, da boste vsi prispevali svoje k temu, da bomo čim bolje napredovali. Hvala, da ste se tudi da ste opomnili na to okroglo mizo 26. aprila. Pomembno je, da razpravljamo o teh vprašanjih v zvezi z azilom in pri tej priložnosti bomo imeli možnost, da pridobimo boljši pregled nad številna vprašanja in teme. Kar se tiče same časovnice, stališče, čakamo tudi odgovor komisije, razpravljati moramo seveda tudi o horizontalnih vprašanjih. Si pa, sem si pa mislila, da bomo hitreje napredovali, vendar pa verjetno ne bo mogoče, da bi poročilo lahko spisali do septembra, ki, oziroma pred septembrom. In prej pa se moramo čim bolje udeležiti od, pri tem delu. Hvala. Dobro lahko torej nadaljujemo. Gremo k točki 5. Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo spolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite in glede vsebine te zaščite, tudi tu gre za prenovitev. Pred nami je predlog ki se nanaša na težave, ki so se pokazale v prvi fazi zakonodaje v zvezi z azilom. In tu želimo zagotoviti boljše in bolj usklejene standarde. Ko napredujemo proti skupnem postopku za prošnje za azil in bolj enotnem statusu rok za predložitev sprememb. Oziroma se popravlja predsednik, pričakujemo sicer predloge sprememb, ampak to je danes je predvidena izmenjava mnen. Rad pa bi vas opomnil na okroglo mizo, ki bo potekal prihodnji teden v zvezi z horizontalnimi vprašanji in osnutek mnenja bo predstavljen v našem odboru v juniju. 23. in 24. junija. Sedaj pa bomo najprej slišali poročevalko Jean Lambert. Še enkrat se upravičujem, da sem vas zamenjal z nekom, ki ne obstaja, z Jean Lambertjem. Hvala, izobraževanje je vedno možno. Kot rečeno, se tu ukvarjamo za nečem, kar je po domače znano kot direktiva o kvalifikacijah. Prvotna direktiva izhaja iz leta 2004 in eh, takrat smo se posvetovali, je bil parlament vključen v okviru soodločanja. Trenutno obstoječa direktiva določa, kdo se kvalificira za status begunca in kdo za upravičenca do mednarodne zaščite. In upravičenec do mednarodne zaščite naj bi bil neko dopolnilo za tiste, ki niso bili zaščiteni pod Ženevsko konvencijo, a so kljub temu potrebovali neko zaščito. Tukaj gre tudi za konvencijo iz leta 1951 in potem so bile opredeljene tudi skupine določene. In tu ni šlo le za državne akterje, ampak tudi za nedržavne akterje, ki so ogrožali te ljudi. Šlo je za vprašanje, kje se bo izvajala zaščita, kakšne so možnosti v državi izvora, kdo bi tam lahko nudil zaščito in parlament je imel nekaj težav z direktivo v aktualni obliki. Potem pa tisti, ki so upravičenci do zaščite. Kakšna je osebina te zaščite v zvezi z določenimi pravicami? Bodi si v povezavi z potovalnimi dokumenti, izobraževanjem, zaposlovanjem, socialnim varstvom, zdravstvenim varstvom in drugimi vprašanji sedaj pa je pred nami prenovitev, kot rečeno, in to je pred nami zato, ker vemo, da v praksi prihaja do različnih pristopov med eh, državami članicami, ki se poslužuje različnih konceptov. Prenovitev je potrebna tudi zato, ker je bilo pri pregledu ugotovljeno, da je subsidijarna stran da niso bile upoštevane in da je treba upoštevati tudi sodno prakso. Prenovitve so bile tudi problematične zaradi področji, ki niso bile vključene, ampak to ni namen današnje razprave. to, kar je pred nami, je nasplošno nekaj pozitivnega, čeprav ne gre tako daleč, kot bi si nekateri od nas želeli. Kar se tukaj dogaja, je tudi namen, da se ti dve kategoriji zbliža. Torej, da bi zaščita postala neka nek krovni pomen, čeprav bi še vedno obe kategoriji obstajali. Vendar pa bi zaščita bila bolj enakovredna. Nekatere države članice tu že uporabljajo enakovredne pravice in ta direktiva skuša to tudi doseči. Tud, recimo, kar se tiče tudi dostopa do usposabljanja ali do, aktivni, do mehanizmu aktivnega zaposlovanja. V zvezi s tem je predlog predvsej pozitiven. Nekaj vprašanj pa imamo v zvezi z potovalnimi dokumenti. Ah, temu se bomo vrnili kasneje v razpravi. Tu se postavite tudi še dodat, se postavilo dodatno vprašanje. Nekaj smo že slišali v zvezi s terminologijo predvsem tudi kar se tiče mladoletnikov, ki mora biti potrebujejo zaščito. Tukaj je vprašanje, kako naj se pravice razširijo na družinske člane, ki so mladoletni in so bodi si poročeni ali pa tudi ne. Potem je tukaj tudi omenjena analiza med spoloma in dve ali tri države članici so to že izvedle in učinki so bili zelo pozitivni. Ta prenovitev želi nekako tudi izboljšati opredelitev zaščite znotraj neke države, pač z nekim učinkovitim izvajanjem te zaščite in tu moramo seveda tudi se vprašati, kaj je sploh učinkovito izvajanje, predvsem tudi, ko gre recimo za um, mirovne enote Združenih narodov. Recimo, če pogledamo Srebrenico, takrat ni šlo ravno za neko učinkovito zaščito. Nismo še imeli srečanja poročevalcev v senci. To bomo uredili zelo k malu po današnji razpravi. Slišali smo tudi o okrogli mizi o horizontalnih vprašanjih, ampak zelo pomembno je tudi, da se srečamo z poročevalci v senci in z strokovnjaki iz nevladnih organizacij, zato doključimo tudi njihove izkušnje. Mislim pa, da je to dovolj za uvod. Hvala. Hvala, gospod Lambert. Gospod Burgos, španskega predsedstva. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta direktiva se nam zdi ključnega pomena v postopku za azil. Razlika s prejšnjim predlogom je v tem, da je tehnični vidik verjetno manjši, vendar pa je nujno za sistem azila. Obstoječa direktiva je bila sprejeta soglasna, soglasno po dolgotrajnih razpravah v svetu. Sedaj imamo na srečo postopek soodločenja in verjamem v to, da bodo tri inštitucije dosegle dogovor in sporazum, kar ne bo seveda lahko, vendar pa z dobro voljo z vseh treh strani sem prepričan, da nam bo uspelo. Z vedika postopka v svetu je postopek podoben tistemu v, pri prejšnjem direktivi. Imamo politično razpravo, prišlo je do izmenjava mnen med ministri, sedaj potem razpravljamo z tehničnega vidika. Imeli smo že kar nekaj sej, imeli smo že nekaj obravnav in videli smo, da obstaja nekaj težav, v katere se je treba poglobiti. Glede na to, da gre za direktivo, ki jo že izvajajo v državah članicah, je treba natančno pregledati, kakšne bodo posledice vsakršnega ukrepa. Naprimer, eh, zaščita v državah izvora. Imamo tudi druge ukrepe, vendar pa pri vsebini zaščite je tudi vprašanje stroškov zelo pomembno. To je treba poštevati pri končnem besedilu ali pa tudi vprašanje statusa beguncev. Imeti moramo seveda razlike, vprašanje pa je, kakšne morajo biti te razlike. To, ta vprašanja so zelo pomembna. Mislim, da bomo za to v svetu uporabili še kar nekaj časa, vendar pa delamo na tem in upam, da bomo s parlamentom in komisijo dosegli dogovor v razumnem času. Hvala lepa predstavniku predsedstva komisije. Euh, Hvala, predsednik. Rada bi se zahvalila Jean Lambert za na splošno pozitivno oceno predloga komisije. Kot je prej tudi rekla Angela Martini, moramo pomisliti na to, da se ta prenova na, na, opera na prvo različico iz leta 2004. Ta direktiva je imela že nekaj pozitivnih učinkov, imela pa je nekaj pomankljivosti pri pravnih opredelitvah. Šlo je predvsem za vprašanje, kdo je upravičen do te zaščite v okviru Ženevske konvencije ali v okviru dodatne zaščite. Upoštevajoč novo pogodbo in pa dogovor o azilu in štokholmskega programa smo želeli na novo zajeti pravice oseb, ki so upravičeni do takšne zaščite. Določeni pravni pojmi, kjer gre za direktivo o kvalifikacijah, Tu lahko rečemo, da nam je bila v pomoč tudi sodna praksa. Jean Lambert je govorila o dejanskem trajnem izoblikovanju te sodne prakse in pred nekaj tedni smo slišali sodbo, ki je v neki meri potrdila to, kar komisija želi doseči s to prenovitvijo. Mislim, da je to pomembna točka tudi z ozirom na nadaljne pogajanja in napredke, kar se tišče po zbliževanja določenih situacij in pravic ter statusov. To morda ni tako zelo zapleteno in delikatno kot pri postopku za azila. Seveda bomo tudi tu morali razpravljati o tem. Slišali smo, da imajo nekatere države članice pomiselke zaradi stroškov določenih postopkov ali ukrepov. Seveda smo pripravljeni govoriti o tem vedno izvedemo tudi uči, analize uči, posledic in mislimo, da ti stroški niso tako zelo visoki, kot eh, se nekateri bojijo. Poleg tega pa bi radi spomnili, da je tudi Evropski sklad za begunce nek inštrument solidarnosti. Spomnila pa bi tudi na to, da sta postopka oziroma predloga v zvezi s postopkom za azil in pa v zvezi s kvalifikacijami nista taka, da bi jih smatrali izolirano in jih obravnavali izolirano. Nacionalne uprave in pa civilna družba bo imela lažje delo pri doseganju dejanskih učinkov teh ukrepov in na evropski ravni se bo lažje našlo, doseglo tudi harmonizacijo. Hvala. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, nakratko bi se odzvala na besede predstavnice komisije, ne želim si sedaj nek koherenten predlog, ampak bi si ga bila želela že prej, da to sedaj ni več možno, mi je jasno, ko že imamo predloge treh direktiv in moramo razpravljati o tem. Pri direktivi o kvalifikacijah za azil bi opomnila na vprašanje horizontalnih vprašanj, ne bi pa ponavljala to, kar sem povedala že prej. Komisijo sprašujem, dokdaj bi bila pripravljena in v stanju predložiti vsa horizontalna vprašanja, zato da bi lahko o tem razpravljali, saj bo drugače težko razpravljati o vsebini, če pojmi še niso pojasneni. To bi bilo pomembno za nas, da prejmemo ta odgovor. Mislim, da moramo zelo natančno predeliti te pojme in tu gledam tudi svet torej katere osebe imajo katero, kakšno potrebo po zaščiti in pod kakšne pogoje zaščite padejo. Saj z novo direktivo naj bi se uvedlo kar nekaj sprememb in eh, vplivi se bodo, bodo vidni tako v številkah kot v stroških in v postopkih. Zdi pa se mi, da to se skupaj še ni pojasneno. In zato bomo zagotovo morali zelo intenzivno razpravljati o tem. Kar se tiče samega načela, mislim, da se vsi strinjamo, da želimo tistim, ki to dejansko potrebujejo, ponuditi zaščito, da pa jih želimo ločiti od tistih oseb, ki ne potrebujejo zaščite in k nam pridejo iz drugih razlogov in skušajo izkoriščati naše pravne sisteme za konec koncev nelojalne oziroma neopravičene zahteve osebnih, osebne narave. Zato mislim, da je pred nami še dolga razprava in se veselim. Raz, in se je tudi veselim. Hvala. Gospod Bronx, vi ste na vrsti. Zdi se mi, da prevladuje neko mnenje, da vsi, ki trdijo oziroma ki zaprosijo za azil, da so dejansko so upravičeni za to. Tisti, ki so neka tarča um, zasledovanja, tisti so pristni, ampak številni grejo tudi skozi številne varne države, preden pridejo v Evropo. In zakaj grejo v Evropo? Ko grejo mimo varne, revne države se odločijo, da bojo šli raje v ravne, bogate države in oni začnejo kot prosilci za azil, potem pa so pravzaprav gospodarski migranti. In tisti, ki dejansko živijo v neki državi, v kateri je vojna ali kaj takega, takih se moramo usmiliti. Ne moremo pa vključiti ljudstva vseh držav, ki so v vojno. Ne moremo sprejeti ljudstva celotnega Irana ali Iraka ali pa vseh subsaharskih afriških držav ali pa tistih, ki trpijo zaradi režima na kitajskem. Zelo malo lahko storimo proti pregonu teh ljudi, nekaj pa lahko storimo. Lahko podamo boljši zgled za Evropo in nehamo preganjati naše ljudi. Drugo, kar lahko storimo, je, da nehamo izvajati vojne proti njih. Vojna proti Iraku je povzročila več problemov, kot jih je rešila in je ustvarila veliko tako imenovanih prosilcev za azil. Hvala lepa. Hvala. Gospod De Jong. <clears throat> Hvala, predsedujoči. Pravzaprav imam le eno pripombo. Prosil bi za pozornost tudi zato, kar je rekla že komisija. Namreč, da je pomembno, da se vprašamo, ali gre tu za nek eh, izčrpen seznam ali za nek neizčrpen seznam. če si ogledamo 15. člen, kjer je naprimer opredeljeno v angliščini serious harm, potem imamo tu neko, neki izčrpan seznam kriterijev. Ne moremo torej več vključevati novih kriterijev. In tradicije v državah članicah so različne. To je torej nekaj, kar bi morali razčistiti. Ali gre tukaj za izčrpne sezname kriterijev ali so to le neki neizčrpni eh, seznami. Ko gre za nudenje zaščite, bi moralo biti naštevanje le neizčrpno, ko pa gre za recimo dodeljevanje vis in tako naprej, tam pa bi moral biti seznam izčrpen. Mislim, da to ni zelo jasno in logično v tem predlogu. Hvala. Hvala. Bi si to sedaj predajem nazaj svetovalki. Oziroma najprej nekaj vprašanj gospodu Burgosu sveta. Eh, Hvala lepa. Če sem prav razumel vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno potem se pravzaprav nič ne spremeni v primerjavi s prejšnjo direktivo, kar se tiče upravičencev do mednarodne zaščite. Na eni strani so tu begunci, ki so zaščiteni pod Ženevsko konvencijo in tu že imamo neko mednarodno zavezo za zaščito teh ljudi, drugič pa so tu osebe, ki imajo pravico do subsidijarne zaščite v skladu s 15. členom in tu morda ni nekega mednarodnega sporazuma, gre pa za osebe, pri katerih smo se strinjali, da jih bomo zaščitili. Tu gre za osebe, za katere mislimo, da bi bili, bile v nevarnosti, če bi se vrnile v svojo domovino. Morda obstaja tveganje trpinčenja ali pa nevarno stresne poškodbe ali pa pregona. Tu se ni nič spremenilo v primerjavi s prejšnjo direktivo. Kar se tiče subsidijarno zaščito, pa. Tu gre tu za isto pravico, isto zaščito, če si ogledamo pravice. Za nadaljno vprašanje pa sem tudi pripravljen odgovoriti. Hvala. Bi želela komisija kaj dodati? Gospa Gan. Hvala lepa. Osnovna ideja je zelo preprosta. Seveda smo pripravljeni razjasniti določene predpise, ne gre pa za to, da bi nudili zaščito vsem, ampak da bi jo tam, kjer jo nudimo, nudili enako, a le tistim, ki jo res zaslužijo. Tisti, ki pa ne sodijo pod kriterije direktive, tisti pa seveda ne bi prejeli zaščite. Gre za to, da bi dosegli bolj enako vredne um, kriterije v vseh direktivah. Zdaj pa še gospod Jean Lambert. Uh, Hvala lepa. Zelo jasno mora biti, da v predlogu prenovitve, da bi se morali ukvarjati s tistimi stvarmi, ki so bili tudi predlagale kot eh, predlogi sprememb. Torej, bistvo mora ostati, kdo se kvalificira pod kakšnimi okoliščinami in tako naprej. Glede tega moramo biti jasni po mojem mnenju je to včasih lahko problem. Če si, na primer, ogledamo 15. člen, to ni eden od členov, ki bi bil predmet prenovitve. Ta mora ostati takšen, kot je. Ne glede na to, kako bi ga želeli spreminjati. Kar se tiče nacionalnih tradicij, recimo v tretjem členu in v 14. vodni izjavi, tudi to je nekaj, kar prenovitev ne bi smela spreminjati. Potem, kar se tiče tega, o kom govorimo, mislim, da velika večina ljudi, ki beži pred nasiljem v svoji državi, se bo preselilo v sosednjo državo, na katero teh so najbolj revne države na svetu. Recimo Bangladeš ima vel, velike težave za begunci iz Burme, ki pa ne nadaljuje poti v Evropsko unijo. Uh, In eh, temeljite raziskave kažejo, kateri so motivi za izbor držav in eh, pogosto gre bolj za družinske vezi, kot pa za neke socialne um, spodbude ali pa nek dostop do trga dela in tako naprej pri ljudeh, ki so dejansko preganjeni. Imamo tudi zakonodajo proti diskriminaciji in zato bi želeli tudi to razširiti. Kar se tiče varnih držav, mislim, da bi bilo to bolj vprašanje za direktivo o postopkih, kot pa za to. Ko si pogledamo vprašanje stroškov, vem, da je to vprašanje, ki skrbi številne države članice, bi bilo smiselno, da se vrnemo k oceno vplivo, kot je rekla tudi komisija, in da si ogledamo tudi, kaj bi pomenil recimo povečan dostop eh, ljudi do trga delovne sile. Tudi mnenje komisije v zvezi s tem ima določene pomembne točke v zvezi s tem. Dejansko moramo torej premisliti, kaj bomo v tej prenovitvi sploh spremenjali. Predlogi, ki jih imamo pred seboj, mislim, da bi lahko na nekaterih mestih določile, eh, do, dosegle izboljšave in tudi na našem srečanju z poročovalci v Senci bomo lahko o tem razmislili in si to ogledali. Kot rečeno, gre za to, kako bi tudi izboljšali enakost pri izvajanju te direktive. Časovnica, ko smo slišali, je taka, da naj bi imeli poročilo junija. Podobna je časovnica za direktiva o postopkih in karkoli bojo koordinatori dosi, um, v zvezi s tem povedali, bo dobro. Eh, Najlepša hvala. 23. in 24. junija bomo obravnavali to poročilo, če se poročevalka strinja. Sedaj gremo na naslednjo točko. Na dnevnem redu gre za šesto točko in sedmo točko. Na dnevnem redu ti dve točki sta povezani, kaj ti obi se tičeta obravnave osnutka priporočila za drugo obravnavo. Torej imamo najprej šesto točko, gre za ustanovitev Evropskega urada za podporo azilu. Tudi tukaj je poročevalka gospa Jean Lambert. Gre za ključno področje znotraj haškega programa. 7. maja leta 2009 je Evropski parlament sprejel zakonodajno resolucijo s predlogi sprememb smo s tem dopolnili predlog komisije, s katero komisija ustanavlja agencijo, ki naj bi podpirala države članice pri vprašanjih v zvezi s skupnim sistemom za azil. Sedaj imamo poročilo gospe Lambert. zato da lahko sprejmemo osnutek priporočila v drugi obravnavi. Gospa Lambert, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. To je zadnja točka, pri kateri bom spregovorila v današnji seji, tako da bodo tudi drugi prišli do besede. Naj vas spomnim na to, da je Evropski urad za podporo azilu, agencija, ki je bila ustanovljena za to, da bi v sistem sodelovanja unesli javni vidik, da temu damo večji pomen in pa da dobimo bolj sistematski pristop. Cilj je, da zagotovimo, da je izvajanje skupnega sistema za azil bolj dosledno in da bi s tem izboljšali rezultate na tem področju. Glede postopka tukaj tesno sodelujemo s poročevalci v senci, s svetom. Imamo kar nekaj vprašanj, ko se spomnite, kaj ti o tem smo že razpravljali znotraj odbora. Evropski parlament je želel tudi sodelovanje pri izboru izvršnega direktorja kot tudi mehanizme solidarnosti med državami članicami. To bo tudi del revizije pri Uradu za azil, kot tudi, da bi vključili civilno družbo znotraj posvetovalnega foruma, kjer bi se dogovorili o pravilih skupaj z direktorjem urada. Znotraj pogajanj bi se lahko dogovorili s svetom. 12. novembra smo se odločili v odboru, da smo poslali pismo svetu, kjer smo prosili za potrditev tega dokumenta. Pravniki lingvisti obeh inštitucij delajo na področju besedil, ki bodo sprijeti v svet. O tem bomo še več slišali kasneje. 10 marca pa smo o tem tudi razpravljali na prenajem zasedanju. Sedaj imamo priporočilo, ki bi ga morali potrditi, vendar pa ne na tem zasedanju. Poslanci morajo zagotoviti, da je besedilo tisto, o katerem smo se dogovorili med pogajanji, ki ga sedaj pregledujejo pravni lingvisti. In če to ne drži, potem predlagam, da bi o tem glasovali 7. aprila, zato da bi lahko potrdili besedilo, to upam, vendar pa je seveda Evropski parlament odprt pri sprejemanju odločitev. Takšno je torej stanje. Najlepša hvala predsedstvo, gospod Burgos, želite besedo? Disculpe, señor presidente. Se opravičujem, gospod predsedujoči. Za svet je urad za podporo azilu nujno potreben za izboljšanje sodelovanja pri in pri izmenjavi praks znotraj skupnega sistema za azil glede vsebine je bil prispevk španskega predsedstva skoraj ničen, kajti kot je že povedala gospa poročevalka, je do dogovora prišlo med prejšnjim predsedstvom. Želimo doseči, da bi do sporozuma prišlo čim prej, zato da bi urad začel svojim delom ravno tako čim prej. Zato prosim gospe poslanke in gospode poslance, da delajo v tej smeri. Hvala lepa. Yes. Hvala lepa komisija, gospa Gant. Oui, euh, j'appuie euh, évidemment ce que vient de dire. Seveda podpiram to, kar je že povedal predstavnik španskega predsedstva. Rada bi se zahvalila tudi gospe Lambert za učinkovito in odlično vodenje trialoga. Imeli smo uradno komunikacijo, kjer smo dejali, da podpiramo besedilo, ki so ga pregledali pravniki, lingvisti in ta, to besedilo predstavlja stališče sveta s seje konca februarja. Seveda, gospod Busudil, če boste kratki. Well, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se na kratko zahvalil Jean Lambert za odlično opravljeno delo pri tem poročilu. ta dosje je obtičal skupaj s celotnim svežnjem za zil, zato je čestitam. Še nekaj bi rad omenil. Pri prejšnjih točkah smo veliko govorili o pravicah za prosilce za zil, kar je seveda dobro, vendar pa do sedaj še nismo govorili o bremenu, ki ga imajo države članice zaradi pritoka prosilca še posebej v južnih državah članica. Imamo tudi primere dvojnih standardov. Uvedli smo več pravic, vendar pa smo sedaj bolj previdni, ko gre za notranjo solidarnost med državami članicami, še posebej pri tistih, do tistih, ki nosijo večje breme, breme, ko gre za pritok prosilcev za azil. Upam, da bomo pri tem dokumentu upoštevali ta zelo pomemben vidik delitve bremena. Rad bi vprašal komisijo, če je prišlo do napredka v zvezi z organizacijo ustanavljanja agencije, naprimer imenovanje direktorja, osebi in tako dalje nam lahko komisija kaj več o tem pove. Komisija, vprašanje je bilo namenjeno vam. Komisija nestrpno pričakuje sprejetje uredbe za to, da se lahko posvetimo vsem postopkovnim vprašanjem. Takšna je pač pravna podlaga. Seveda želimo objaviti prosto delovno mesto za izvršnega direktorja, želimo dobiti imena kandidatov do aprila. Ko bomo imenovali člane uprave strani držav članic, bomo začeli z delovanjem urada, ki naj bi začelo svojim delom čez leto dni. Sveda pa čakamo na sprejetje uredbe, zato da lahko zaključimo uradni postopek. Ima še kdo kakšno vprašanje, gospod Tavar? Obrigado, predsednik. Srej muito brev. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Bi rad povedal nekaj v zvezi s tem, da je gospa Lambert dejala, da ne pričakuje, da bi z glasovanjem podprli to besedilo. Mislim, da to moramo storiti. Na tem področju delamo že dolgo časa, obstaja odlično sodelovanje med poročevalci in poročevalci v Sence. Senci Evropski parlament je že izpolnil svoje obveznosti. kot je to prosilo švedsko predsedstvo. Zato upam, da bodo enako storile tudi druge inštitucije. Rad bi še povedal nekaj v zvezi dobro novico, da postopek za imenovanje zvršnega direktorja za urad za azil že poteka. Ne smemo pa pozabiti, da je Evropski parlament jasno izrazil svoje stališče glede tega, da želi oceniti in nadzorovati imenovanje tega direktorja. S tem, da uporabimo to, kar piše v poročilu Jean Lambert. Vsi si želimo, da bi prva oseba, ki bo vodila ta urad, bila odločilnega pomena za sestavo kabineta, zato da bi s tem odražali način delovanja tega kabineta. Seveda si želimo, da bi ta oseba prišla k nam, se predstavila, zato da bi lahko izvedli naš demokratični nadzor pri imenovanju tega direktorja. da bi naša civilna družba lahko izvedela, kdo je tista oseba, ki bo vodila ta urad. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ne. Gospa Lambert, želite besedo za zaključne besede? Najlepša hvala. Vsi se že veselimo odprtja tega urada, zato da bi države članice resnično lahko dobile podporo, vključno z vprašanjem solidarnosti, kar je že omenil gospod Busutil. Slišali smo tudi strani komisije o časovnici. Sedaj izgleda, da komisija zavlačuje z zaslišanjem vršnega direktorja, kot je že omenil gospod Tavareš. Še nekaj v zvezi z delovanjem medinstitucionalne delovne skupine pri ustanavljanju tega urada. Evropski parlament bo preučil povezavo med parlamentom in uradom tudi zaradi razprave, ki smo jo imeli. Verjetno si poslanci želijo imeti predstavnike svojih političnih skupin v tej, tem uradu. Rada bi se zahvalila vsem za odlično sodelovanje. Upam, da bomo to poročilo lahko potrdili z glasovanjem aprila, da bo resnično prišlo do napredka. Hvala. Hvala lepa. To smo si zapisali. Kot smo si tudi zapisali to, kar ste povedali o zaslišanju imenovanega izvršnega direktorja. Časovnica. Časovni rok za predloge sprememb je 23. marca opovdne. Glasovanje bo na seji odbora Libe 7. in 8. aprila. Poročilo pa bomo sprejeli na aprilskem plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu. Je v redu? Gremo sedaj torej na točko številka 7, ki je povezana s šesto točko. Gre za Evropski sklad za begunce za obdobje 2008 do 2013. Poročevalec je gospod Morajš ki ga ni. Zastopa ga gospa Gijom. Gre za obravnavo snutka priporočila za drugo obravnavo. Najprej bomo dali besedo gospe Gijom, potem predstavniku procesa in potem še predstavniku komisije. Najlepša hvala. Ne morem nadomestiti Klauda Morajša. Upam pa, da bom lahko pravila predstavitev. Zelo malo časa smo imeli za to besedilo. Gre za to, da ko čakamo na posebno proračunsko postavko za financiranje tega urada, bomo začasno financirali tudi Evropski sklad za begunce. To je predlog, ki ga imamo pred seboj. Komisija je to aprila lansko leto že podprla. Poročevalec me je opozoril na to, da tukaj podarim, da podpiram predlog. Merci. Hvala lepa. Sem, jaz, uh... Najprej damo besedo predsedstvu, potem pa komisiji. Ne, je to vse? Nihče ne želi besedo? V redu. Gospod Papa Nikolaov je prosil za besedo. Prosim, Najlepša hvala. Imam enostavno vprašanje. Zato, da ta sklad deluje, po razpravi, ki smo jo imeli v politični skupini, bi radi vedeli, če bo ta evropski sklad dovolj za program skupnosti za ponovno naselitev. Do sedaj teh skladov, ki smo jih imeli na voljo, sredstev nismo uporabili. V novem proračunu pa bi morali upoštevati tudi to vprašanje. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ne. Torej lahko povemo, kakšen časovni rok za predloge sprememb. 23. marec opovdne v odboru Libe bomo glasovali 7. in 8. aprila. Potem pa bomo to priporočilo sprejeli na prenos zasedanju aprila. Sedaj gremo na osmo točko na dnevnem redu. Zmanjšali smo že zamudo pri času imamo točko v zvezi s podvidijo skupnega programa Evropske unije za ponovno naselitev. Obravnavamo predloge sprememb in sporozumnih predlogov sprememb. In sporozumne predloge sprememb imamo rok za vložitev predlogov sprememb. To je drugi marec rok za vložitev predloga sprememb je že potekal. Torej imamo tukaj sedaj osmo in deveto točko na dnevnem redu. Najprej bomo obravnavali točko za, o spostavitvi skupnega programa Evropske unije za ponovno naselitev, potem Torej, najprej damo besedo poročevalcu, potem predsedstvu in potem komisiji. Eh, eh, Najlepša hvala. Mislim, da je pametno, da te dve točki obravnavamo skupaj. Verjetno se spomnite razprave, ki smo jo imeli tukaj o teh dveh poročilih pri postopku so odločanja smo oložili predloge sprememb v zvezi z Evropskim skladom za begunce, zato da bi državam članicam lahko povrnili stroške za ponovno naselitev beguncev v tretjih državah. Če ta proračunska postavka ni dovolj za politiko za ponovno naselitev, ki bi bila veliko potezna in obsežna in s katero bi lahko dosegli cilje. Cilje, ki si jih je zadala Švedska, gre za več kot 10 tisoč beguncev na leto, sedaj ne dosegamo niti 5 tisoč beguncev. Zato je dobro, da Evropski parlament premisli, kakšen bi moral biti skupni program Evropske unije za ponovno naselitev. Delo s poročevalci v senci je bilo zelo pozitivno in konstruktivno. V nekaterih primerjih je bilo zelo pozitivno, ko smo slišali mnenja naših kolegov. Sprejeli smo 9 predlogov sprememb v postopku so odločanja in 40 predlogov sprememb pri poročilu na lastno pobudo. Večina predlogov sprememb ne predstavlja nobenih težav. Sestali smo se s poročevalci v senci. Te predloge sprememb smo potem združili v kompromisne predloge sprememb, ki zadovoljijo vse politične skupine. Skušali smo doseči naslednje. Poleg letnih in nacionalnih kategorij, ki bi jih izbrali na podlagi poročila strani UNHCR-ja in pa tudi sodelovanja z strokovnjakov komisije, bi vzpostavili tudi regionalne kategorije, ki bi bili prednostnega pomena za Evropski sklad za begunce. Od začetka smo menili v tem odboru, da to ne bi bilo dovolj. Ponovna naselitev je namreč povezana z um, humanitarnimi kriznimi žarišči. Včasih je treba upoštevati osebe, ki se nahajajo kjerkoli po svetu, kjer imamo letne prioritete. Vendar pa se lahko kadarkoli pojavijo situacije za nujno ponovno naselitev, če pride do prošnje strani UNHCR-ja. Poleg teh letnih kategorij bi imeli tudi stalne kategorije, naprimer ženske in otroci, ki so ranljivi z fizičnega ali psihičnega vidika, osebe, ki, za, ki potrebujejo posebno zdravstveno skrbo osebe v begunskih taboriščih, kjer je prišlo do naravnih katastrof, kjer je prišlo do poplav, do suš. Januarja, naprimer, nismo mogli preprečiti katastrofe do katere je prišlo kasneje. Imamo torej veliko kategorij, ki so včasih zelo konkretne, včasih bolj splošne, vendar pa nam je uspelo doseči konsens glede tega, katere osebe imajo prednost pri ponovni naselitvi. Gre za osebe, ki trpijo zaradi nasilja, mučenja, ranljive osebe, ki potrebujejo nujno ponovno naselitev zaradi pravne zaščite gre za osebe, ki jim grozijo, ki jih preganjajo. Imamo tudi osebe, ki trpijo zaradi fizičnih napadov, oboroženih napadov ali pa zaradi situacij, ki niso predvidljive. Imamo tudi še pomembno vprašanje prožnosti. Komisija je takrat to že predlagala v prejšnjem mandatu. In takrat je komisija dejala, da bi morali storiti več, da k temu pritegnemo tudi države članice, da bi tudi te tesneje sodelovale v tem programu. S tem bi povečali finančna sredstva v prvih dveh letih, zaradi tega, ker prva leta stanejo več. za države članice pri sodelovanju v tem programu zaradi najemanja osebja, zaradi vzpostavitve infrastrukture. V razpravi pa smo videli tudi predlog spremembe gospe Hirš, skupine liberalcev. Je postalo jasno, da morajo ta program izvajati države članice znotraj trajnostnega programa za ponovno naselitev. Državam članicam je treba predstaviti potrebo potem, da storijo enako kot druge države članice, ki imajo dolgoletno tradicijo pri takšnih programih za ponovno naselitev. Nekatere države že izvajajo čudovite programe, ki so služili za navdih pri tem proračunu. Zato je pomembno, da novim državam članicam damo na voljo več sredstev na začetku, zato da vzpostavijo in sprožijo takšne trajnostne programe za ponovno naselitev. Pri obeh poročilih je prišlo do velikega napredka. Skušali smo doseči način za sodelovanje s civilno družbo, z mm, občinami, z mestmi za to, da in z drugimi skupinami, ki bi lahko sodelovali pri tem programu. Obstaja kon, tudi konsens, da bi imeli enotnost pri uporabi in koordinaciji teh informacij med temi različnimi zainteresirami, civilno družbo, OZN-om, EKOM, državami članicami in tako dalje. Poleg sredstev potrebujemo tudi stalne človeške vire. Treba je razlikovati med ponovno naselitvijo in med preselitvijo beguncev. Ta preselitev beguncev znotraj Evropske unije je povezana z zunanjo politiko Evropske unije. V Evropskem parlamentu bi lahko organizirali skupno razpravo odbora Libe, odbora za zunanje zadeve in odbora za razvoj. To je povezano tudi z vlogo Evropske unije po svetu. Ponovna naselitev beguncev je pomembni aspekt, aspekt zotraj politike za begunce znot, v Evropski uniji skupaj z nevladnimi organizacijami in z drugimi organizacijami, zato da bi lahko razlikovali, kdaj gre za ponovno naselitev. Od sveta pa pričakujemo konkretne ukrepe. tako pri ponovni naselitvi kot pri preselitvi iz ene države članice v drugo. Kar zadeva komisijo, mislimo, da bi lahko v delu odbora, bi morali razlikovati med tem, kaj lahko obravnavamo v postopku soodločanja in katere dele ne. Dosegli smo že zelo dober konsens, gre za zelo dobro priložnost za Evropski parlament, zato da lahko napredujemo na tem področju. 15. 15. aprila bomo organizirali dan ozaveščanja, zato da bi v Evropskem parlamentu predstavili te ukrepe, človekoljubne ukrepe za begunce, za tiste, ki ne se ne morejo vrniti v svoje države, niti v države tranzita gre za osebe, ki jim je UNHCR podal status beguncev. Torej 15. aprila bomo organizirali ta dan skupaj z nevladnimi organizacijami. Najlepša hvala. Predsedstvo, gospod Burgos. Hvala lepa. Govoril bom o Evropskem skladu za begunce. Glede na to, da gre za soodločanje v svetu, smo sprejeli predlog komisije. Tega smo pozitivno ocenili strani držav članic. Čeprav že imamo možnost v državah članicah, da sprejmejo financiranje za ponovno naselitev, bi koordinacija na tem področju pomenila očitno dodano vrednost. Zato je naša ocena načeloma pozitivna. Res pa je, da je treba preučiti še nekaj vidikov. Zanimanjem spremljamo predloge sprememb Evropskega parlamenta in videli smo, da grejo v enako smer. To nam bo olajšalo delo, ko bomo pregledovali predloge sprememb. S poročevalcem smo že stopili v stik. Upamo tudi, da bomo v kratkem lahko odgovorili z večinskim stališčem sveta glede teh predlogov sprememb. Gre za stalne kategorije, letne kategorije in pa za finančno pomoč za tiste države, ki šele začenjajo s takšnimi programi. Tudi druge predloge sprememb bomo natančno preučili. Mislim, da bomo v kratkem lahko predstavili naše stališče in se o tem pogovorili s poročevalcem. Želimo si, da bi postopek bil učinkovit in praktičen. Hvala lepa. Gracias. Por la komisión, señora... Hvala lepa, komisija, gospod Martin. Gracias, señor presidente. Um... Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za splošno podporo politiki za ponovno naselitev. To je vidno v osnutku poročila, ki ga je predstavil. Zahvaljujem se tudi drugim poslancem za predloge sprememb, ki so jih predlagali. Naj namenim nekaj besed o predlogih sprememb, ki zadevajo odločitev o ustanovitvi sklada za begunce. Naj spomnim, kaj je bil cilj predloga komisije. Zavedati se moramo, da že imamo odločitev za sklad za begunce, ki dovoljuje finančno podporo za ponovno naselitev. In imamo tudi zelo specifične kategorije, ki so vključene v samo odločitev. Tega ne bom ponavljala, gre za otroke, tvegane skupine, ženske, ljudje, ki prihajajo iz tveganih območij. Veliko zainteresiranih skupin je menilo, da to ni dovolj prožno in prosili so komisijo, da bi se rotili drugačnega pristopa, da bi povečali prožnost politike ponovne naselitve. Prav tako so prosili, da bi vodili razpravo o prednostnih nalogah, kar se politike Evropske unije za ponovno naselitev tiče. Zato smo v našem predlogu predlagali bolj prožen pristop. Nismo si želeli zabresti v podrobnosti. Želeli smo vzpostaviti razpravo strokovnjaki civilno družbo parlamentom, zato da bi skupaj izdelali strategijo glede prednostnih nalog na področju te politike osnutek poročila in predlogi sprememb, ki dodajajo še več kriterijev na seznam, z vsem tem smo ponoma spremenili pristop. Sedaj imamo obsežen, izčrpen seznam, ki zajema pravzaprav vse osebe in še dodatne kategorije. In tukaj moramo biti zelo previdni glede terminologije. Terminologija mora resnično zrcaliti to, kar uporablja tudi UNHCR. Ponovna naselitev mora potekati po kriterijih UNHCR, ne moramo uporabljati drugačne terminologije. Vendar pa na določen način sedaj predlagamo, oziroma imamo pred sabo zelo obsežen seznam kategorij, ki ne dovoljuje prožnosti. In na ta način razprava pravzaprav postaja odvečna. Poleg tega pa je bil podan tudi predlog. Da bi naj imeli delegirani postopek, za me je to nekoliko težko razumeti, zakaj imamo tak postopek, ko skoraj nimamo manevrskega prostora. Seznam oseb zajema pravzaprav vse. In ne vemo točno, kaj se bo iz tega izcimilo. Predsedstvo in parlament, pa tudi mi, smo si ogledali predloge sprememb. Seveda pa se je pristop, kot sem dejala, popolnoma spremenil. In gre tudi za te postopke eh, delegiranega akta, ki bi jih lahko uporabljali in ta postopek bi s tem lahko postal predvsej dolg. Kot sem dejala že zadnjič, ko smo se pogovarjali o osnutku poročila in tukaj se pridružujem predsedstvu, si želimo ohraniti sistem, ki bo učinkovit in ki bo deloval. Tukaj gre za Evropski sklad za begunce, ki ga ne bomo uporabili samo za ponovno naselitev, temveč tudi za podporo, ki jo letno nudimo državam članicam za azilsko politiko, za politiko azila. In izogniti se moramo temu, da bi politika za ponovno naselitev grozila delovanje na drugih področjih. Najti moramo pravo ravnoteže med različnimi cilji, h katerim stremimo. Nadaljevati moramo naše razgovore, vendar pa. Vedeti moramo, kaj so naši, kateri so naši glavni cilji. Sedaj pa še, kar se finančne podpore državam članicam tiče, tistim, ki vstopil v program za ponovno naselitev. Tukaj smo prožni, smo pripravljeni sodelovati na tem področju, to mislimo, da je izvedljivo. Edina skrb pa je, da moramo najti jasne kriterije, kaj, kdaj velja za katero državo članico, tako da bo to finančno izvedljivo ne gre za to, da bi bili načeloma proti, gre samo za to, da bi imeli pravno jasno terminologijo, kako bomo namenjali sredstva. Tako da, na primer, ne bomo imeli težav z računskim sodiščem. Kar se ostalih stvari tiče, ki jih je omenil poročevalec, seveda bo izvršni direktor pravni odbor Evropskega urada tisti, ki boste izdelali program. Prav tako boste usklajevala dejavnosti na področju ponovne naselitve in upamo, da bo to prednostna naloga tudi za program tega urada. Prav tako smo tukaj v parlamentu že slišali prednostne naloge, saj predloge za to in seveda smo zelo odprti, potrebno se pogovarjati z vsemi zainteresiranimi stran, stranmi. In potem še ena stvar, ki ni bila omenjena, je pa v poročilu in mislim, da je to zelo pomembna zadeva. To je bilo pa tudi omenjeno že prej. Gre za fono, finančno podporo. Gre za sklad ki ga uporabljamo tudi še za druge namene, ne samo za ponovno naselitev. Poročevalec seveda predlaga tudi to, da bi morda v prihodnji finančni perspektivi imeli tudi postavko za ponovno naselitev. Mislim, da se komisija lahko strinja s tem pristopom. Seveda nismo mi tisti, ki odločajo o finančni perspektivi, vendar pa morda bi bilo dobro imeti sredstva za ponovno naselitev, kajti tako bi lahko bili bolj ambiciozni pri naših ciljih. Hvala lepa. Hvala lepa. Začenjamo z razpravo. Poročevalci v senci najprej. Prosim pa, da ste kratki. tako da bi lahko hitro končali z našim dnevnim redom, kajti imamo še sestanek koordinatorjev, ki bo vsaj zadnje pol ure, torej od šestih naprej. Antonio Masip, najprej prosim. Čisto na kratko. Strinjam se s tem, kar je že povedal predsedujoči ponente en el... To je res zelo pomembna tema in podpiram v polni meri poročevalca in sicer ne samo, kar se tiče besedila, o katerem govorimo, temveč še prav posebno, kar se tiče pripravljenosti na sodelovanje in sodelovanja samega. Zelo veliko domišljije je tudi izkazal ko gre za iskanje primerov, naprimer v Aziji, Kanadi in v ZDA in resnično si zelo prizadeva, da bi našel ustrezne primere in potegnil sporednice. To lahko zelo pohvalim. Prav tako smo videli, da obstajajo semantične in terminološke pa tudi pravne razlike. Vendar pa vedno manj je ideoloških razhajanj. Imeti moramo enotno Evropo, kar se tiče ukrepov na področju beguncev. In pomembno je, da to stališče še podkrepimo. Pred leti nismo imeli prav veliko podpore. Različne politične skupine so naredile velik napredek in sedaj si prizadevamo za to, da bi nam uspelo doseči napredek, torej tudi na političnem področju. Veliko napredka je že bilo storjenega v zadnjem mandatu, sedaj pa moramo iskati soglasje med različnimi političnimi skupinami. Ne sme pa se zgoditi, da bi svet tako pomembno vprašanje tako dolgo zadrževal. Gospod Papa Nikolao. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestito poročevalcu. Gospod Tavareš, je pokazal veliko pripravljenosti na sodelovanje in zato sem zelo hvaležen. Tudi naša politična skupina je podala kar nekaj predlogov sprememb, večina pa skuša izboljšati besedilo, čeprav se s poročevalcem večina tudi strinja. Naj izpostavim nekaj naših najpomembnejših točk najprej. To poročilo na lastno pobudo. Je zelo pomembno, izpostavljamo vprašanja človekovih pravic, področja, ki zadevajo evropsko zonanjo politiko, prav tako moramo pokazati solidarnost med državami članicami. Zato bi radi šli še nekoliko dlje. V razpravi, ki smo jo vodili na to temo, smo lahko izpostavili kar nekaj pomembnih točk, naprimer predlog spremembe 17 in predlog spremembe 2 in 37. Tukaj gre za Evropski sklad za begunce. Izpostavili smo nekaj, kar je nujno potrebno. Ponovno naselitev potrebujemo. Vendar pa zakaj ne bi ta politika bila del programa Evropske unije? Kar nekaj beguncev potrebuje ponovno naselitev. In jih morajo države članice tudi asimilirati. In zato se tudi strinjam s komisijo glede različnih opredelitev, kar se preselitve in ponovne naselitve tiče. imamo pa skupno pravno opredelitev na tem področju. In čeprav nimamo precedenčnih primerov v drugih državah članica, kar se ponovno naselite, tiče se moram strinjati s gospodom Busotilom, da smo bili nekoliko hinavski, kar se tega problema tiče. Seveda si ne želimo ustvarjati novih težav tudi ne želimo uvirati poročila. Tako da izpostavljamo pomen po celostnem pristopu, mora pa iti za pošteno razdeljeno breme med državami članicami in solidarnost je ključnega pomena, o tem smo že kar nekakrat govorili. Zato bi rad pozval vse poslanke in poslance, da premislijo o potrebi po pomoči državam, ki nosijo teže breme. In tukaj je kar nekaj evropskih držav. Te države bi morale pridobiti več sredstev iz Evropskega sklada za begunce. Gotovo pa moramo solidarnost med državami članicami spodbujati. Kar se pravnega okvirja tiče, smo zelo odprti imeli smo že podoben sestanek na, na to temo med poročevalcem in poročevalci v senci. In če moramo razrešiti kakšno pravno vprašanje, potem je to vse lepo in prav, vendar pa moramo o celotnem vprašanju govoriti tudi politično. Torej, potreba po solidarnosti, spoštovanje človekovih pravic, vse to seveda velja tudi za nas, ne samo za tretje države. Sodelovati moramo z Združenimi narodi in ZDA. Imeli smo tudi že videokonferenco, ki je organiziral poročvalec in zato se mu zahvaljujem. Smo tudi izpostavili pomen podpore strani zasebnega sektorja gre za fundacije, nevladne organizacije in različne organizacije in društva, ki iz različnih razlogov humanitarnih sodelujejo pri teh postopkih. Zato je tako pomembno tudi na, pri tem poročilu na lasno pobudo vključiti zasebni sektor. Vključili smo tudi predlog spremembe na to temo. Če bo potrebno spremeniti besedilo, smo pripravljeni to tudi storiti vsi pa nam prosim pomagajte pri naših prizadevanjih. Kot poročevalka v senci za zelene bi tudi sama rada čestitala poročevalcu za njegovo odlično poročilo. Hvala lepa za vaše upravljeno delo. To poročilo v celoti podpiramo. Želim pa izpostaviti tri točke, ki se mi zdijo pomembne. Prvič. Preglednost kriterijev. Tukaj gre za različne skupine in mislim, da moramo biti zelo pregledni, kako bodo določeni kriteriji. Zato tudi mislim, da mora biti Evropski parlament odeležen, to je zelo pomembno. Tega ne smemo prepustiti kar tako drugim, ki bodo odločili o teh kriterijih. Drugič, mislim, da je nadzor kako države sprejmejo begunce, kako ponovno naselitev deluje, tudi zelo pomembna. Pa seveda tudi postopek integracije. To moramo dobro nadzorovati, to lahko tudi izboljšamo. Državam članicam lahko tudi povemo, kje so izboljšave potrebne. Pomembno je, da vse skupaj dobro deluje. In tretjič, države članice pozivamo, da sprejmejo veliko oseb, ki bi jih naj ponovno naselili, kajti to naj bo znatna številka, sicer ne bomo uspešni, morda bi tudi svet lahko pomagal in bi povedal več o tem, kako boste spodbudili države, da bi več oseb sodelovalo v programu za ponovno naselitev, kajti od tega je tudi odvisen uspeh programa. Hvala lepa, gospod Bons. Voorzitter, ik ben het eh, niet eens eh, met de. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne strinjam se s poročevalcem. V osnutku poročila gre predaleč. Želi si posebne pozornosti za ranljive skupine na svetu. Seveda, to je zelo širok koncept, ali govorimo o Darfurju, Somaliji, Zimbabveju, Pakistanu, Iraku težko pa je vključiti kar eh, celoten svet, integrirati celoten svet v Evropi. Torej, mislim, da tukaj nismo realni in se z njim ne strinjam. V imenu nizozemske bi rad dejal, da 2000 nujnih eh, zahtev prošen za azil je dovolj. In če bo to sporoči, poročilo sprejeto, bo to katastrofalno za Evropo. Uh, Lambrinidis. Maja lani je Evropski parlament sprejel resolucijo Ženin Henis Plešart, zelo jasno je bilo, da smo zahtevali mehanizem za ponovno naselitev znotraj Evropske unije. Komisija in svet sta to ignorirala, tako sta se odločila. In sedaj imamo predlog za ponovno naselitev izven EU. To je nekaj, kar seveda podpiramo, vendar pa ne sme zatemniti odločitve z lanskega leta, ko smo zahtevali tudi mehanizem znotraj Evropske unije. Ali to pomeni, da ker komisija in svet pripravlja ta predlog samo za naselitev izven, da parlamenta ne sme skrbeti, da bi lahko imeli še dodatno poročilo na lastno pobudo o ponovni naselitvi znotraj EU? Moj odgovor je ne. Razlog pa je sledeč. Ta predlog in ta mehanizem nudita tudi finančna sredstva iz Evropskega sklada za begunce. In če upoštevamo vsa sredstva, ki bodo na voljo iz tega sklada za ponovno naselitev in če bi to bilo namenjeno samo naselitvi izven, potem tudi, če bo parlament Lahko spomnim svetim komisijo, da smo prosili tudi že za notranje mehanizme, potem ne bo finančnih sredstev za izvedbo tega. Zato smo tudi uložili predloge sprememb, da pokažemo, da se parlament ne sme vdati, če sem nekoliko oster, odločiti sveta in komisije glede tega, kar smo se odločili lani. V tem besedilu moramo imeti tudi določbe, ki bodo komisijo in svet spomnile, opomnile na to, da potrebujemo tudi notranji mehanizem za ponovno naselitev in to takoj. In da tudi zahtevamo, da namenijo za ta mehanizem tudi sredstva. In da ne bodo potem dejali, dobra zamisel, vendar pa žal ni več na razpolago dodatnih sredstev. Upam, da bodo vsi, vse politične skupine lahko podprle te predloge sprememb. S tem podpiramo poročevalca po bolj humanih kriterijih, da bi zagotovili, da bodo tudi državljani tretjih držav imeli zaščito, ki smo jim jo dolžni. Zagotovili pa bi tudi to, da bodo tudi naši državljani imeli možnost ponovne selitve, ko bo to potrebno in možno. Hvala lepa, gospod Busutil. Hvala lepa. Tudi sam bi rad čestital Rujo Tavarešu za njegovo poročilo. Tudi sam se strinjam, glede namena poročila, kar se skupnega programa za ponovno naselitev tiče. Naj pa podprem tudi kolega Papa Nikolava in Lambrinidisa, kar se notranje delitve bremen znotraj EU tiče. Nimamo sprejemljive obrazložitve, zakaj bi program ponovne naselitve lahko imeli za tretje države, ne pa za države članice EU. Torej, nimamo dobre utemeljitve. Dejali so nam, da obstaja terminološka težava. Torej, preselitev znotraj EU in ponovno selitev izven. Vendar pa gre za semantiko. Ljudi pa ta ne zanima. Želijo si prave, pristne solidarnosti. In kot je gospod Lambrinis upravičeno dejal, to poročilo zanemarja notranjo solidarnost v celoti. Naj zaključim. Kako lahko mi, še prav posebno poslanci iz Grčije, Cipra, Španije, Italije, Malte, z moje države, gremo v volilne okraje in rečemo, Evropska unija ima program za ponovno naselitev, vendar pa to ni za nas. To je za tretje države. Pa se to je smešno. To ni politično sporočilo, ki bi ga lahko uspešno prenesli. In če prav ima Tauros prav glede finančnih premislekov, Pa naj dodam, da so tudi politična prizadevanja zelo pomembna. Ne gre samo za finančna sredstva. Politično moramo sporočiti doma, da Evropsko unijo zanima tudi ponovna naselitev znotraj EU in ne samo zunaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hirš. Prosim, na kratko. Eh. Hvala lepa. Kot poročevalka v senci za Alde bi se rada izredno zahvalila za dobro sodelovanje, kreativno sodelovanje. Mislim, da je to pri tej temi še prav posebnega pomena, da bi spregovorili o razlikah pri naselitvi, ali gre za tretje države, ali gre tudi za solidarno znotraj Evropske unije. Gre za različne skupine oseb. To je pokazala razprava o kategorijah. Gre za ženske otroke, bolne ljudi, ki jim torej ne uspe kar tako samim, da pridejo na južne meje Evropske unije. Ti ljudje ostajajo na svojih celinah in s tem programom za ponovno naselitev prek UNHCR so tretirani kot begunci in lahko potem pridejo v Evropsko unijo. Torej gre za različne skupine oseb. Tako da podpiramo resolucijo Enis Plešart, vendar pa upamo, da ne bo prišlo do mešanja različnih konceptov. Podali smo kar nekaj predlogov sprememb, ne gre samo za formalne kriterije, ki bi naj izboljšali program za ponovno naselitev, gre tudi za to, da bi naj civilna družba šole, skupnosti, organizacije, tudi nevladne, sodelovali pri tem, da bi dosegli uspeh in da bi dosegli tudi dolgoročno integracijo. Hvala lepa in polna podpora, poru, podpora poročilu Tavareša. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Papadopolo, na kratko. Hvala lepa. Gospod predsednik, strinjam se z Lambrinizom, Papalikolaom in Busutinom. Ko govorimo o tej temi, seveda ne smemo biti selektivni. Moramo biti pošteni in moramo pokazati tudi evropsko solidarnost evropsko solidarnost za osebe izven EU, pa tudi znotraj EU. Tudi v Evropi imamo begunce in eh, prizadeti so tudi evropski državljani. Ne gre pa samo za pravice, gre tudi za obveznosti. Torej, imamo sedaj zunani mehanizem za ponovno naselitev, potrebujemo pa tudi notranjega. Zagotoviti moramo evropsko solidarnost, ne skolj finančno, temveč tudi politično. Prav tako moramo biti solidarnostni, kar se politike beguncev tiče. Um, Enis Plešert. Čisto na kratko. Razumem, kaj ste hoteli povedati. Pripričana sem, da morajo vse države članice prevzeti odgovornost, kar se ponovne naselitve tiče, v tesnem sodelovanju z UNHCR. Vendar pa veliko je težav in da bi jih premostili in da bi razlikovali med preselitvijo in ponovno naselitvijo sem prejšnji teden v elektronskem sporočilu predlagala kompromisno besedilo in se nanaša na poročilo o Dublinu 2. Črtamo določene člene, vendar pa imamo tudi zelo jasen sklic. Tako bi potem razpravo lahko prej zaključili, če bi to poštevali, vendar pa je seveda to odvisno od vas. Now we're closing the discussion. Dobro, kdo bo zaključil razpravo, predsedstvo? Gospod Burgos, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava je bila izredno zanimiva za nas v predsedstvu glede stališča odbora Libe. To bomo potem prenesli našim kolegom in analizirali to stališče. Zastavili ste nam vprašanje glede tega, kako bomo skušali spodbuditi države članice, da bodo sodelovali v Evropskem programu za ponovno naselitev. Ravno sprememba Evropskega sklada za begunce je tista, s katerimi bomo spodbudili države članice torej imamo možnost za sodelovanje pri oblikovanju tega evropskega programa. Pri razpravah v svetu na politični ravni ne samo o tem konkretnem predlogu, ampak nasplošno glede ponovne naselitve, smo slišali ideje glede tega, da bi države članice morale imeti možnost prostovoljne odeležbe. S tem se strinja velika večina držav članic. To bi potem veljalo tako pri tem poročilu, kot pri katerem koli drugem predlogu v prihodnosti. Predlog, ki smo ga dobili od komisije govori predvsem o tistih, ki prihajajo od zuna Evropske unije. Ravno to smo prečakovali, če preučili. Če pa dobimo predlog spremembe, ki gre v drugo smer, bomo tega tudi preučili, kajti to je naša naloga. Do sedaj pa smo se ukvarjali predvsem s predlogom, ki ga imamo pred seboj. Pri obstoječem skladu za begunce že imamo možnost za financiranje pri, pri merih, ko gre za notranjo ponovno naselitev ta program že obstaja in katera koli država članica lahko dobi sredstva iz tega sklada. Hvala lepa. Gospa Martini. Prosim za kratek prispevek. Hvala. Skušala bom biti kratka. Predsedstvo je že opomnilo, da je program EU za ponovno naselitev prostovolen in da to pomeni, da bo na razpolago več denarja za določene ljudi, ki bodo lahko deležni te ponovne naselitve. Nimo, nismo spremenili način delovanja sklada. V skladu za begunce so pravila že določena, skušamo pa te kategorije prenesti tudi v drug mehanizem. Tako da ne predlagamo nekaj novega gre za finančno podporo za tiste države članice, ki to želijo prostovoljno steriti. Nihče ne bo prisiljen sprijemati ljudi, torej gre za prostovoljne ukrepe. Drugič. Pomoč za ponovno naselitev znotraj Evropske unije je na razpolago v skladu za begunce. To je že možno pod okriljem sklada za begunce. Torej, tu lahko države članice prosijo za financiranje za to, da sprejmejo begunce iz druge države članice. Tretjič, mislim, da ni pošteno reči, da komisija ni prisluhnila zahtevam parlamentom, ko je šlo za prošnje za solidarnost. Predvideli smo cel kup ukrepov in trenutno poteka tudi projekt za preselitev beguncev, ki so na Malti. Gre za približno 50 ljudi, ki bojo preseljeni prostovoljno z podporo Evropskega sklada za begunce. Poteka tudi študija, pravzaprav ocena vplivov o tem, ali bi lahko uvedli nek mehanizem za razdelitev bremen in eh, kakšne bi bile posledice takšnega mehanizma. Komisija vedno pravi, da bi bil to tudi temelj za nadaljna razmišljanja o bolj ambicioznih pobudah. Rada bi vas opomnila, da sta to dve različni pobudi. Ni res, da komisija nič eh, ne dela na področju interne solidarnosti. Oboje je enako pomembno, ampak trenutno pač razpravljamo o programu za ponovno naselitev in o spremembah tega programa za tretje države. To pa ima pomembne posledice tudi na bremena drugih držav, kajti ponovna naselitev lahko poveča tudi pritiske v državi prve prošnje za azil in to lahko vpliva tudi na Evropsko unijo. Hvala. Thank you. Señor Tavares, eh, eh, la, señor Lambrinides quiere hacer algo, pero se, se, señor Tavares para, para poner cerrar esta discusión, por favor. Oh. Okay. Potovare, že zaključimo s to razpravo. Brief, Hvala, skušal bom biti kratek, čeprav je to težko, ker je bilo izpostavljenih veliko točk. Govoril bom portugalsko, ker se moram res osredotočiti na vse. Morda pa bom na nekaterih mestih tudi spregovoril po angliško, ker bom direktno odgovoril nekaterim kolegom. Torej, Najprej bi se odzval na nekatera vprašanja komisije in sveta. Seveda, tu sta dve kategoriji. Tu je humanitarna kategorija, ljudje, ki bodo vedno predmet ponovne naselitve. Gre za žrtve nasilja, spolnega nasilja in podobno. Potem so pa tu neke letne prioritete, ki so tudi strateški. To niso izključene kategorije. Nekatere od teh kategorij imajo prednost, da so bolj stalne in zato pač ustrezajo eni vrsti, pri drugi pa je potrebno bolj strateški pristop. Nič novega, ni tudi druge države to počnejo. Kanada se recimo to počne. Kanada na 3, 4, 5 let uh, odloča ali se bo osredotočila na Južno Ameriko, Afriko ali pač nek del sveta, na katerega se osredotočijo. Po štirih in petih letih pa spremenijo svoje prioritete. Hkrati pa obstajajo kategorije, ki niso nujne tiste, ki jih opisuje terminologija UNHCR. Čeprav je pomembno, da se uporablja to terminologijo, pa bi jo lahko tudi spremenili zaradi političnih razlogov. Obstajajo namreč tudi kategorije v kanadski ali ameriški zakonodaji ali avstralski zakonodaji. In to uporabljajo tudi vele poslaništva po celem svetu. Torej, politično in strateško postavljanje prioritet je tisto, kjer se mora biti tudi parlament vključen in to je pomembno. Potem je bilo tudi nekaj vprašanj v zvezi s preseljevanjem. To bo vedno element tudi, ki bo vključeval zunanjo politiko. Seveda boste vključeni tudi odbor za uh, zunanjo politiko in razvoj. Vedno se moramo tudi odzivati na humanitarne krize. In logično je, da moramo pri tem upoštevati tudi finančni vidik. Dvajset trinajst je ključno leto za ta sklad, kajti takrat bo ta sklad zaključen. En sklad za ponovno naselitev, en sklad za preseljevanje. Ampak problem je v tem, da nimamo preveč beguncev, problem je v tem, da jih nimamo dovolj. Lahko ne moremo natančno povedati, kakšni so izdatki Evropske unije. Vem, da presegajo 20 milijonov evrov, ampak gre za manj pomembne zadeve. Prednosti, ki so bile spostavljene pri švedskem eh, predsedstvu, je, da bi morali obravnavati okoli 100 tisoč beguncev letno. Trenutno pa jih sploh ne naselimo ponovno veliko. ne govorimo o komerkoli, ampak govorimo o ljudeh v begunskih taboriščih, ki so jih certificirali tudi UNHCR. ZDA jih preseli okoli 80 tisoč letno, Brazilija jih preseli toliko kot Evropska unija v celoti. Torej, ko govorimo o teh v tej premeščanju financ, potem govorimo o problemih, ki jih lahko rešujemo na svetovni ravni. Govorimo o zelo ambicioznih in re, realnih ambicijah in govorimo o kategorijah, ki so zelo strogo določene. Potem pa je tu še vprašanje ponovne naselitve in preseljevanja. Tu moramo uh, upoštevati, da v tem poročilu si govorimo o nekih določenih terminih. Vsi ti termini so določeni tudi v terminologiji UNHCR-a, v dokumentih komisije in tako naprej. Gre za ljudi, ki prihajajo iz tretjih držav v Evropsko unijo. Na tej pravni osnovi delamo. To ni pravno osnova za neke ljudi, ki so izven ali v Evropski uniji. Strinjam pa se s tem, kar je bilo povedano, potrebujemo dobro politiko preseljevanja, ki bo v skladu z politiko ponovne naselitve. To pa bo možno le, če bomo zadostili obema stranima enačbe. Ne smemo pozabiti, da sklad za begunce pokriva obe, oba vidika. Države članice lahko koristijo ta sklad, kot je rekel gospod Borgos, za to, da izvajajo ponovno naselitev. Strinjamo pa se, da je to pomembno vprašanje. In mislim, da moramo jasno povedati, da želimo neko rešitev tako za ponovno selitev kot za preseljevanje. Če bomo rekli, da želimo dobro politiko, za ponovno naselitev, pa lahko potem to uporabimo tudi na področju preseljevanja. Nekateri skladi in nekatere predvidene politike in pa instrumenti za demokratični nadzor, če so enaki, jih lahko tudi na ta način obravnavamo in izraziti moramo našo politično voljo. To ne gre za prelaganje bremen, ampak gre za delitev odgovornosti. Če nekdo pride na Malto ali nekdo pride v Grčijo, potem ta oseba ne želi na Malto, želi pač priti v Evropo. In s tem se moramo sprijazniti. In moramo pripoznati, da gre za skupno evropsko odgovornost. V teh temeljnih točkah se strinjam z gospodom Lambrinidisom, z vzhodom pa Dopolu, sem z Buzotilom. Ampak dodal pa bi, da potrebujemo tudi neke omejitve. Ne smemo ogrožati oziroma ne moremo ogroziti preseljevanje in hkrati dobiti ponovne naselitve. Ti dve urodji moramo pametno uporabiti. Če lahko pri enem urodju ravnamo pametno, lahko to storimo tudi pri drugem. In mislim, da bi potrebovali tudi poročilo o preseljevanju in prositi bi morali svet in komisijo, da napredujete tudi na tem področju. Tudi kar je ženim prosila, mislim, da je predlagala nek kompromis kjer mi pravimo, da bomo v poročilu o ponovni naselitvi podarimo tudi naš interes za preseljevanje. Čeprav nikoli ne bomo imeli neke celostne politike, ampak mislim, da je lahko to dobra pot in če bodo druge kolegi pripravljeni sprijeti predlog od Žanin, lahko to sprejmemo. Eh, Martini, termin con istu. Gospa Martini, vprašali ste, kaj pravzaprav tukaj želimo doseči. Če že imamo neko seznam kategorij, pravimo v eni točki. Ta seznam kategorij ne more biti nek nakupovalni seznam, kjer bo vsak vključil svoj najljubši predmet ali svojo najljubšo temo. Ta seznam ne sme biti predolg, ampak se mora ustrezati humanitarnim potrebam in mora biti prilagodljiv. Ne moremo reči, da te kategorije niso zavezujoče, niso pa nujne. Temelj te politike mora biti neka strateška odločitev. Seveda ne bomo v nekem danem letu izčrpali vseh beguncev na neki regiji, ampak to je pomembno vprašanje. kajti to je pomemben del celotnega problema. Mislim, da je parlament zelo jasno izrazil svoje stališče. O tem bomo glasovali in moramo vedeti, kakšni ukrepi bodo tukaj izbrani za izvajanje politike ponovne naselitve. vedeti moramo, kaj bo del postopka soodločanja in kaj ne. O pravni podlagi si moramo biti čisto na jasnem. Mislim, da sem odgovoril na vprašanja, ki ste jih postavili. Zahvaljujem se za vso podporo. Z veseljem pa bi slišal še kaj več, če ima kdo še kakšen predlog ali več. Prostite, prosim, da ne odpirate na novo razprave. No, samo odzval bi se komisiji. Rekli ste, da niste si zaprli o šest pred našimi prošnjami. 2009 smo vas prosili za dve stvari. Ena je obvezna solidarnost, druga pa je za ponovno naselitev znotraj Evropske unije. In katere od teh dveh točk ste upoštevali v vašem novem predlogu? Jasno ste zaprli obe o šesti. In strinjali ste se, da solidarnost ne bo obvezna, kot pa je pokazala Malta, pa prostovoljna solidarnost ni nič, zato ker ljudje, države enostavno tukaj ne naredijo ničesar. In še nekaj, prav imate pri vaši analizi in strinjam se z vami. Ampak rad bi se vrnil k finančnem vidiku in prosim, da to vključite dodatno s tem, kar je rekla Žanin. Rekli ste, da bi morali biti 100 tisoč beguncev cilj za ponovno naselitev. Dobro, v vašem poročilu prosite za 15 tisoč evrov v treh letih za vsakega begunca. Je to res? V mojem telefonu sem skušal zračunati, kaj je to 100 tisoč krat 15 tisoč in moj telefon pravi, da je to previsoka številka, sam pa nisem tako dober matematik. Če bomo dobili vsta denar v tem predlogu komisije, o ponovni naselitvi iz, se pravi zunani ponovni naselitvi, potem ne bo tukaj nobenega denarja za vse napore za ponovno naselitev znotraj Evropske, za katero komisija trdi, da se tako zelo trudi. To je bil sicer potreben predlog, ampak zelo šibek, saj komisija si tukaj ne upa pozdigniti glasu, ker se boji nasprotovanja sveta in vseeno im je, da ima parlament tukaj svoje poglede. In dobro bi bilo, da bi tako svet kot komisija si pogledala, kakšni so naši občutki v zvezi s tem vprašanjem. Odgovoril bi na finančni vidik in res bom kratek. 100 tisoč beguncev letno ni bil moj cilj, to je cilj švedskega predsedstva in od njega smo zelo, zelo daleč. Seveda, če bomo ponovno naselili 100 tisoč 000 ljudi, je to veliko, jih pa naselimo okoli 4 tisoč. Če nam uspe podvojiti število plovno naseljenih beguncev, potem mislim, da bo to naš uspeh. V letu 2013 bomo morali ponovno premisliti, kako bomo nadaljevali. če pa se bo število naenkrat spremenilo od 5000 na 100 tisoč, potem pa bo to finančni polom. No, s tem pa bi morda rešili tudi problem beguncev na svetu in s tem bi rešili dober, bi, bi dobro rešili nek velik problem. Pozabil pa sem nekaj dodati. ponovna naselitev ima pozitivni vpliv na preseljevanje tudi dolgoročno. Kajti, če ljudi dobro razporedite in to naredite koordinirano in uravnovešeno v celem kontinentu, boste s tem olajšali pritisk na zunanje meje dolgoročno. Seveda to ni kratkoročna rešitev, dolgoročno pa, če se dobro izide, lahko izboljšamo ponovno naselitev. In s tem prenesemo tudi sredstva za preseljevanje, tudi za ponovno naselitev. In skratka, tukaj preuredimo. Hvala. Mislim, da smo predkoračili krepko naš čas. Razprava je bila zelo zanimiva, zelo dolga. Sedaj pa o časovnici. Kot predlagano, glasovanje v našem odboru bo 7. in 8. aprila. Dokončno glasovanje pa 27. in 28. aprila. L maja pa bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju v Štrasburgu. Mislim, da smo pripravljeni za srečanje koordinatorjev. Prosim, da koordinatorji ostanejo v dvorani, ostale člane, predstavnike medijev in druge pa prosim, da dvorano zapustijo, saj bo sestanek za zaprtimi vrati. Odbor pa bo nadaljeval svoje delo jutri ob devetih. Jutri ob devetih bomo nadaljevali z preostankom dnevnega reda. Eh,